Kolegice in kolegi, pričeli bomo s stankom, ker imamo zgolj eno uro do desete ure, oziroma sedaj 45 minut, čaka nas ta prva izmenjava mnen, za katero ste dejali, da je za vas zelo pomembna. Pričeli bomo s prejetjem dnevnega reda. Obvestila bi vas rada, da nas je gospa Rile prosila. To je gospa Rile, ki pripravlja osnutek podeljevanja pogodb, o katerem bomo govorili danes popovdan. Gospa torej prosi, da bi, da bi o tem govorili po glasovanju, če bomo z glasovanjem končali prej, kot nameravamo. V nasprotnem primeru pa nas čaka izmenjava mnen popovdan, tako ali tako. Določili bomo tudi časovni rok za oddajo predlogov sprememb. Drugih prošen za spremembo dnevnega reda nimamo, tako da lahko ta dnevni red sedaj sprememo. Sestanek prenašamo tudi po spletu. Kot vedno bi vas tudi sedaj rada obvestila, da so vsi časovni roki oziroma da je vse povezano s časom v dnevnem redu zgolj indikativne narave. Druga točka na dnevnem redu, sprejetje zapisnika 11. in 12. juli. Ta zapisnik bo sprejet na koncu sestanka, če ne bo nobenih pripomp. Zapisnik za septembrski sestanek pa še ni na voljo. Zaenkrat nimam dovenih sporočil ki bi jih lahko podala, zato lahko nadaljujemo s četrto točko na njem redu. In ta je izjemno pomembna za nas. Gre za izmenjavo mnen z grškim ministrom za razvoj Kostisom Hazidakis. Hazidakisom ki ne bo govoril zgolj o razvoju, ampak tudi o drugih temah povezanih z grško vlado. Gospod minister, delite z nami, karkoli se vam zdi pomembno. Beseda je vaša, na to pa bomo imeli nekaj časa za izmenjavo mnen, za vprašanje in tako dalje. Izvolite. You, like to... Hvala, gospa predsednica. Rad bi se zahvalil vsem v tej dvorani, predsednici Danuti Hübner in vsem ostalim poslancem in poslankam. Vse verjetno razumete, da dobro poznam ta kraj. Med letoma 1994 in 2007 sem bil član parlamenta. Bil sem tudi poročevalec za kohezijski svežen za uredbo o strukturnih skladih. Zato, kot sem dejal, čutim neko povezanost z vsem, kar najdemo tu, razen zgradbo, zgradba je nova. Veliko članov parlamenta, veliko poslancev je še vedno istih, kot takrat, ko sem bil jaz tukaj. A nekaj stvari je drugačnih. Nažalost je to gospodarska situacija. Leta 2007, ko sem zapustil parlament, nismo bili v tej dramatični krizi. In ta brez dvoma velja za mojo državo. Smo namreč v sami srčiki te resne krize. Zato se moramo boriti proti tej krizi in iz nje iziti. Čim prej. Svoj kratek govor bi rad pričel tako, da bi naštel ovire, s katerimi se soočamo v Grčiji. Premagati moramo tri ovire. Prvič, vrniti moramo zaupanje in kredibilnost državi. Drugič, začeti moramo strukturnimi reformami. In tretjič, rešiti moramo vprašanje likvidnosti, ki grozi našemu gospodarstvu. Dovolite mi, da pričnem s prvo. Boj za zaupanje. To je prvi stebr naših naporov. Povedati vam moram, da grška vlada, premije, vse tri stranke, ki podpirajo vlado v Grčiji, grško ljudstvo, vsi so odločeni, vsi smo odločeni, da ta boj dobimo. To je bitka naše generacije. Vemo, kako pomeni kredibilnost. In zato moramo nadaljevati pozitivno. Pokazati moramo našo odločnost, ta je bistvenega pomena za nas. In zato je grška vlada odločena, da bo pozabila in na stran dala politične stroške, da bo sprejela vse ukrepe, ki jih mora, zato da bo vse pripričala, da nismo izgubljeni, da smo tukaj in da bomo še naprej tukaj na čelu Evrope smo evropejci. In še vedno ostajamo v Evropi ter v evrskem območju. Če bomo še naprej odločeni in odločni, bo to že 50 odstotkov uspeha, ki ga potrebujemo. Menim, da se je ozračje po volitvah spremenilo. Sedaj smo odločeni, da bomo vsak dan bili to bitko, zato da bomo v popolni meri spremenili to ozračje. Prva ovira, prvi ziv, prvi stebr je torej boj za zaupanje, za kredibilnost. S tem bojem bomo nadaljevali, zato da bomo uspešni in da bomo pozitivno presenetili investitorje in trge ter seveda naše partnerje v Evropi. Na to strukturne reforme. To je prav tako bistvenega pomena. Izboljšati moramo našo konkurenčnost. Če želimo, da nam to uspe, moramo sprejeti strukturne reforme. In ambicija v našem ministrstvu, Ministrstvu za razvoj in infrastrukturo, je, da postanemo vodilna sila strukturnih reform. Augusta smo oznanili deset konkretnih ciljev na različnih področjih, od privatizacije do javnih naročil, od liberalizacije trga do upravljanja strukturnih skladov. Vse te cilje je isti dan podprla Evropska komisija. Odločili smo se, da določimo in imenujemo projektne menedžerje, koordinatorje za vsakega izmed teh ciljev. Določili smo javne, jasne časovnice, zato da bi izpolnili naše zaveze, da bi torej dosegli naše cilje. Dobro nam gre. Tudi trojka priznava to. Podam vam lahko nekaj primerov. Predstavili smo nov zakon z področja naložb, ki trenutno predstavlja predmet razprav javnih razprav. Ministrstvo je organ za licenciranje, ki želi izboljšati investicije. Investitorjem omogočamo samo ocenevanje, zato da bi zmanjšali birokracijo in postali podjetjem bolj prijazna država. Podpisali bomo pogodbo z OECD. Zato da bi uporabili tako imenovano eh, orodjarsko škatlico za ocenevanje konkurenčnosti. Obenem bi radi izboljšali sodelovanje s to mednarodno organizacijo. Liberalizacija našega gospodarstva je več kot le pomembna. Pomembna je tako za konkurenčnost države, kot tudi za same potrošnike. Na področju javnih naročil želimo zapolniti vrzel in sprejeti nekaj konkretnih ukrepov za e-javna naročila. Poleg tega napredujemo tudi pri privatizacijskih projektih. Na našem ministrstvu, naprimer, govorimo o železnicah. Pogajamo se s komisijo, poskušamo namreč rešiti težave z področja državnih subvencij. Na to bi radi sprožili proces privatizacije. To so nekateri primeri ukrepov, ki jih sprejemamo. Teh je veliko na različnih frontah, ampak kot sem dejal, vemo, da je potrebno najprej vrniti zaupanje v državo, na to pa izvesti strukturne reforme. In to je tisti bistveni korak ki ga moramo storiti. Ponagal, pomagal nam bo namreč pri premostitvi vseh teh ovir, s katerimi se danes soočamo. Obe področji, vračanje zaupnosti, zaupanja in strukturne reforme, sta odvisni od nas. Imamo še tretjo oviro ki pa ni odvisna od nas. Odvisna je od vas, od Bruslja. Govorim o likvidnosti. Gre verjetno za najbolj pomemben problem, najbolj pomembno vprašanje, s katerim se soočamo v Grči. Po rezih spomladi je senaj, sedaj naš bančni sistem prazna lupina, ne deluje učinkovito. Zato je potreben dogovor s trojko, zato da kapitaliziramo naš bančni sektor. Ta dogovor je predpogoj, če želimo rešiti težavo likvidnosti. obenem potrebujemo področja, kjer mora javni sektor podati sredstva zasebnemu sektorju. In tudi tukaj računamo na pomoč trojke. Brez likvidnosti ne moremo podpreti naših ukrepov, ne moremo ustvariti pogojev za rast v našem gospodarstvu. Ne smemo si zatiskati oči. ukrepe varčevanja moramo združiti z ukrepi za rast. V nasprotnem primeru varčevanje ne bo imelo učinka. Pripravljeni smo varčevati, ampak na drugi strani je potrebno razumeti, da brez resničnega svežnja za rast vsi ti varčevalni ukrepi v naši državi ne bodo delovali. In če bo padla Grčija, bo padla Evropa. To pa ni možnost, o kateri bi lahko govorili. Potrebujemo torej dogovor s trojko, zato da bi rešili vprašanje likvidnosti. Zato, da bi dali nove energije našemu bančnemu sektorju. Obenem mora Evropa spoštovati svoje lastne obljube glede tako imenovanega maršalovega načrta za Grčijo. Ne govorimo o svežih sredstvih iz drugih evropskih prestolnic. Dobro se namreč zavedamo težav, s katerimi se soočajo nacionalni parlamenti pri zagotavljanju sredstev in finančne pomoči za Grčjo. Ne, govorimo o pravem evropskem pristopu v Bruslju. Najboljši primer je nov večletni finančni okvir. vem, da potekajo razprave in pogajanja. Če sem prijazen, te, te razprave se navezujejo na novo programsko obdobje. Prejšnji teden sem bil v Bratislavi, kjer sem se pogovarjal o tako imenovanih kohezijskih okvirih. Dragi prijatelji, to, kar se dogaja z naslednjim fi, večletnim finančnim okvirom v Grčiji je preprosto bizarno. Smo država, ki doživlja najbolj dramatično zmanjševanje sredstev, vsaj glede na predlog komisije iz lanskega leta. Do 40 odstotkov rezov v primerjavi s trenutnim programskim obdobjem. Pripričan sem, da razumete, da ne moremo upravičati takšnega pristopa. Res je, komisija uporablja tako imenovano berlinsko metodologijo, ki je bila sprejeta leta 1999. Upoštevamo torej statistiko iz obdobja med letoma 1900. Eh, oziroma 2007 in 2009, pred krizo. In ta statistika za nas ni relevantna, ni pomembna. Sedaj smo v petem zaporednem delu recesije, kumulativne recesije 25 odstotkov. In ta recesija sploh ni upoštevana. Naslednji mesec se bomo odločili, kako bomo dodelili sredstva, brez da bi upoštevali ta, izjemno pomemben dejavnik. V nobeni meri. Našim državljanom in državljankam v Grčiji moramo pokazati, da Evropa kaže svojo solidarnost do Grčije tako, da zmanjšuje svežen za Grčijo do 40 odstotkov. In to je največje zmanjšanje sredstev, večje kot za katero drug, koli drugo državo tukaj sem zato, da bi vam povedal, da smo odločeni, da se bomo borili za našo državo. To je boj naše generacije. Tukaj smo, odločeni smo, naš premije je odločen, da bomo dali na stran politične stroške, politične žrtve in da bomo sprejeli vse fiskalne ukrepe, ki so potrebni, da izidemo iz te krize. Tukaj sem zato, da bi vam povedal, da smo sprejeli odločitev. Nadaljevali bomo in sprejeli vse strukturne reforme, potrebne za liberalizacijo našega gospodarstva in zagotavljanje konkurenčnosti našega gospodarstva. Pripravljeni smo sprejeti te politične žrtve, ampak obenem potrebujemo vašo solidarnost. Varčevalne ukrepe moramo združiti svežnjem za rast, resničnim svežnjem za rast. In če želimo, doseči te cilje, potem je prva stvar, ki jo moramo skupaj storiti, ta, da zagotovimo resničen kohezijski svežen za Grčjo za naslednje programsko obdobje. To sem želel povedati. Ne želim se spuščati v podrobnosti. Grčija potrebuje evropsko solidarnost. Mislim, da to sporočilo v Evropskem parlamentu dobro razumete. Jasno želim povedati, da smo odločeni opraviti naš del dela. V naslednjih mesecih boste priča odločnosti grške vlade. Naučili smo se marsičesa v preteklosti. Odločili smo se postati prava evropska država, konkurenčno gospodarstvo. Pripravljeni smo na stran dati politične žrtve. Ampak na tej poti ne moremo stopati sami. Grčija potrebuje solidarnost Evrope in upam, da jo bomo dobili. Hvala. No. Um, thank you, minister, very much. Najlepša hvala, gospod minister. Rada bi dejala, da imamo sedaj pol ure časa za razpravo. Vsi, ki se želite oglasiti, nam to povejte, koordinatori, kolegi in kolegice iz Grčije, in tako dalje. Prosim vas, da se držite omejitve dveh minut. V nasprotnem primeru minister ne bo imel možnosti, da odgovori. Resnično samo pol ure imamo. Brez dolgih govorov bodite konkretni. Zastavljate vprašanje. Lambert. Walking. Hvala. Da kratki in učinkoviti moramo biti pri svojih sporočilih. Hvala, da ste tukaj z nami. Sedaj imamo postopek soodločanja, pogajamo se s svetom, tudi na tej strani torej sodelujete. V vašem času je bil postopek privolitve. Časi se spreminjajo še vedno ne vemo, kako, ne vemo, kako točno uporabljati te postopke. Še vedno se moramo boriti s svetom. Pomembno je imeti vse te informacije, dobiti konkretne, neposredne informacije z vaše strani. Kratek bom. Kako se vam zdi, da so spremembe, ki smo jih uvedli v tem obdobju pri uredbah, vplivajo na več možnosti za Grčjo pri absorpciji obstoječih sredstev. Več sestankov smo imeli z delovno skupino tukaj. Pred letom in pol smo imeli tudi delegacijo, ki je obiskala Grčjo, da bi ugotovila, kako stvari delujejo na kraju samem. Imamo torej regionalno kohezijsko agendo. In še zadnja točka, solidarnost. Res je, Potrebujemo učinkovito kohezijo, potrebujemo skupni razvoj pri kohezijski politiki. Sedaj pa slišimo, da tisti, ki poskušajo reševati finančne težave v evropskem območju, gredo celo tako daleč, da pravijo, da bi morali v tem evropskem območju imeti še več vpliva na proračun, kar bi lahko naznanilo konec kohezijske politike. Sedaj imamo takšno programsko obdobje in koraka nazaj ne bomo naredili. Konstanta Krel. Hvala, gospa predsednica. Vesela sem, da vas lahko spet vidim tukaj med nami. Želim vam veliko uspeha tako za vašo državo, kot tudi pri vašem osebnem delu. Parlament bo podpiral Grčijo tudi v prihodnosti, kot je Lambert dejal. Sledimo vašemu delu. Sej, sedaj imamo postopek soodločanja, ki ni vedno preprost, ampak poskušamo upravljati svoje delo. Boriti se moramo za finančni okvir in to ni preprosto delo, prav imate. Mislim, da potrebujemo več sredstev, ampak svet in prijatelji boljšega uporabljanja sredstev se zoprstavljajo te zamisli. Vseeno upam, da bomo uspešni. Celo nemška kancelka sedaj ve, da ne potrebujemo zgolj vrčevalnih ukrepov, ampak tudi rast. Rast pa lahko zagotovimo le s kohezijsko politiko na evropski ravni. Imam eno vprašanje. Srečali smo se že s predsedujočim delovne skupine za Grčijo, gospodom Reichenbachom. In zanima me, če mi lahko kaj poveste glede dela te delovne skupine. Ali prinaša upanje za grško gospodarsko in za boj proti brezposobnosti? Kaj bi še lahko naredili, da bi podprli vaš boj proti krizi? Hvala, gospod Vlasek. Like Hvala. Rad bi vas pozdravil med nami, Kostis, tukaj v Evropskem parlamentu. Imam kratko vprašanje. Vem, da tesno sodelujete s Ciprom. Imate kakšno posebno sodelovanje, poseben odnos, ki bi lahko pripomogel k reševanju te situacije? Hvala. Zato, ker so trenutno predstavniki predsedstva. Zeleni gospod Kristo Gelos προφανώ ε, έρχεσαι στο κοινοβούλιο σε μια περίοδο που είναι πολύ δύσκολη και για την. Hvala lepa. Tukaj smo sedaj v Evropskem parlamentu. Smo v zelo težkih razmerah za Grčijo, še prav posebno pa tudi za gospodarske finančne trge v Evropi. Dejali smo, da vačalni ukrepi ne zadoščajo, potrebujemo poštene ukrepe, zato da bomo lahko razrešili težave. Sprejeti moramo tudi ekonomske reforme, da bomo lahko zagnali rast. Nekaj tem v našem odboru smo vedno dejali, da se morajo pogoji prilagoditi tudi na to, da bomo, bom, da bomo dosegli dodano vrednost. Gre za to, da je potrebno seveda upoštevati dogovor med Evropsko unijo in Grčijo. Veliko krat se govori o tem. Drugič, bojimo se naslednjega, da bi prebrodili krizo. Imamo sedaj hitri postopek, ki ga usiljujejo in sedaj smo sprejeli zelo veliko zakonov. Mislim, da to ne gre v pravo smer. Mi Evropskem parlamentu menimo, da se moramo krize lotiti tudi tako, da bomo ustvarili socialno kohezijo. To mora biti v spredju. Tretjič, kar se tiče privatizacije, kar se tiče vodnih podjetij, tudi o tem je bilo govora o trojki. Komisija je dejala, da je potrebno vse, kar se tiče gospodarjenja z vodo, tako javno kot zasebno, ukvarjati na neutralen način. Govorili pa ste o privatizaciji. Imamo poročilo parlamenta, ki je bilo sprejeto pred kratkim in tam je kar nekaj vprašanj. In na zadnje, MSP-ji, govorili ste o prejšnjih obdobjih finančnih sredstev. tudi sedaj pa so ta sredstva težko dosegljiva za MSP. Tisti, ki želijo dobiti posojila v bankah, ne dobijo dostopa do financ in morali bi paziti tudi na to, ko se pogajamo s komisijo, kajti to je pravzaprav najpomembnejši sloj v Grčiji, srednji sloj in potrebno je izvajati dela, ki so potrebna, zato da bi javna sredstva uporabili tudi v ta namen in ne samo za nekaj, kar ne pomaga brezposobnim, ki jih je že 25 odstotkov. Kolegi in kolegice, rada bi ponovno ponovila, da ste kratki. Hvala lepa. Zelo nas veseli, da ste prišli danes k nam v odbor za regionalne zadeve. Ste na domačem terenu, tako rekoč. Veliko ste prispevali k politikam, ki so sedaj zelo pomembne za evropske promet na področju kohezijske politike. Dejali ste, da bi morali pripraviti svežen za rast za Grčijo. Pri tem pa moramo gospodarstvo tudi zagnati in zato so potrebne strukturne reforme. vemo, da je to nujno potrebno. Morda bi lahko to potrdili, kako bi lahko izboljšali pretok sredstev. To je tudi zelo pomembno, zato da bi ponovno zagnali gospodarstvo. Imamo tudi pozitiven primer, pozitiven prispevek, kar se tiče področja sodelovanja z Evropsko investicijsko banko. Tudi tukaj se veliko govori o tem, imeli smo tudi predstavnike projektne skupine, sedaj pa bi radi vedeli, kako lahko mi prispevamo k razreševanju teh težav. Gospod minister, želi bi se tukaj vključiti v to delo in doseči dober rezultat da bi potem to bilo vidno tudi na lokalni ravni, kjer je nujno potrebno. Gospod minister, dam vam lahko zgolj pet minut za ta odgovor. Izvolite. Ja. Hvala, razumem. Uh, Vprašanja glede upravljanja strukturnih skladov in vseh teh elementov. Vprašanja gospe Kraca in gospoda Van Nistelrooja imamo različne fronte, na katerih se borimo. Najprej poenostavljanje postopkov. Jutri bom imel novinarsko konferenco, na kateri bom predstavil prve korake za to poenostavitev, zato da bi pohitrili absorpcijo in uporabo strukturnih skladov. Nadaljevali bomo s tem delom imamo dogovor, imamo memorandum o polni poenostavitvi postopkov do konca leta. Druga fronta se nanaša na prednostne projekte. Tukaj imamo upravljavca projektov, ki se bo lotil tistih najbolj težavnih. Up, že beležimo us, uspeh, napredek in upam, da bo tega napredka še več na to absorpcijske stopnje. Trudimo se po najboljših močeh in kljub negativni podobi države smo pri stopnjah absorpcije nad povprečjem v Evropi. Naj ponovim, nad povprečjem v Evropi smo. 45 odstotkov. Evropsko povprečje pa je 41 odstotkov, vsaj trenutno. Še posebej pri e RDF je pri nas stopnja 49 odstotkov, v Nemčiji 48, povprečna stopnja pa 41 odstotkov. Toliko torej o absorpciji. Gospa Kril je omenila boljšo uporabo sredstev. Sam podpiram to, seveda, ampak boljša uporaba sredstev ne pomeni manj sredstev, manjša poraba. Imeli smo razprave z gospodom Pidžikom in ugotovili, da je potrebno upoštevati, da se BDP skupnosti zmanjša in da potem zmanjšanjem kohezijskega svežnja dosežemo dvojno zmanjšanje. To moramo razumeti. Ja, sodelujemo z delovno skupino in to sodelovanje je za nas zelo dobro. Delovna skupina ne intervenira posod, ampak dela tam, kjer mora, naprimer zemljiški registri, promocija izvozov, poenostavljanje okvira za podporo skupnosti. To so torej ukrepi, ki jih sprejemamo. In gospod Reichenbach je podobnega mnenja. Gospod Flasak, vaše vprašanje, Cipr, res je, Cipr trenutno predseduje ampak pri tem ne more svojih pogledov prenesti na vse države članice. Potrebujemo kompromis, ampak kompromis evropske narave, ne pa kompromis, ki bi vseboval nekakšne nacionalistične poglede, ki se zoprstavljajo evropski strukturi, evropski perspektivi. Vprašanje gospoda Krisogelosa. Pripričani ste lahko, gospod Krisogelos, da upoštevamo tudi okoljsko razsežnost. Mislim, da smo tudi mi občutljivi, ko gre za to temo. Seveda moramo privabiti naložbe v našo državo. Naložb pa ne moremo imeti brez investitorjev. Tako ne moremo imeti zaposlenih brez zaposlovalcev. Ne moremo imeti rasti in razvoja brez ustreznih predpogojev, kot je naprimer konkurenčnost, če želimo doseči ta cilj. Na drugi strani pa moramo seveda zaščititi okolje. Upoštevali smo vse določbe grške ustave znotraj vseh in upoštevali tudi vse odločitve in sklepe sveta na to temo. MSP-ji naj združim odgovor za gospoda Krisogirosa in gospod Kratco. Poleg programov, ki so posvečeni MSP-jem, in ti programi so številni, ampak jih nažalost podkopava težava likvidnosti. MSP-ji namreč ne morejo plačevati svojih prispevkov in to moramo upoštevati. Težava likvidnosti je resnična težava. Projekt za MSP-je zahteva, za MSP zahteva prispevke strani MSP-jev. Pogosto pa tega ne morejo storiti. Poskušamo narediti vse, da bi rešili to težavo. Ampak razen tega, bi radi upoštevali določbe, ki jih je sprejel Evropski parlament, glede instrumenta za deljenje tvegan. Pogajamo se z Evropsko investicijsko banko, določili smo že nekatere elemente projektov do, enega, do ene milijarde, kjer uporabljamo sredstva skladov kot kapital, s katerim se lahko pogajamo. Upam, da bomo lahko pripravili nekaj konkretnega za MSP-je do novembra. Nadaljevali bomo s svojim delom. Težko je, ker delamo v zelo težkih finančnih in gospodarskih okoliščinah, ki vladajo v Grčiji. Ampak alternative ni. Druge možnosti ni, nadaljevati moramo s tem bojem, kot sem dejal, je to namreč boj za našo državo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnji štiri govornike. Gospod Angorakis je prvi. Minuta, če vas lahko prosim, da ste še krajši. Ne, nikoli to lepo. Hvala lepa. To bo grška minuta. Gospod Hacidakis, zastavil vam naslednje vprašanje. Govorili ste o vladni politiki. Mi v Evropskem parlamentu, vidimo, da obstajajo velike težave pri izvajanju ukrepov. Težko je bilo to sprejeti tudi v Grškem parlamentu. Gospa Merkel je bila v Atenah in tako naprej, kakorkoli že. Dejali ste, da morate sprejeti politične žrtve in da se ne boste ozirali na to. Vodja projektne skupine je bil včeraj v Bruslju in šlo je za to, da je govoril o delu te skupine. Kateri ukrepi so bili sprejeti? Rečeno je bilo, da je zadovoljivo to, kar se dogaja sedaj v Grčiji. Potem pa pretok finančnih sredstev. Seveda gre za to, da je potrebno izačeti izvajati politične ukrepe, ki so jih sprejeli. Predlagali so različne stopnje za podjetja. Sprašujem se, ali eh, lahko pričakujemo kohezijo pri uporabi teh sredstev, kajti kohezijska politika temelji prav na tem, seveda. Kakorkoli že potrebno je spodbuditi konkurenčnost. Vemo, da na tem področju tudi obstajajo velike težave. Vse to, kar pripravljamo že leta, mora ciljati na okrepitev konvergence. Vemo, da je potrebno storiti na tem področju še več za zaključek bi vas prosil, če poveste, zakaj bo 40-odstotno znižanje kohezijskih sredstev za Grčijo. Thank you. Mojca Kleva. Mojca Kleva. Yes, just, just a short comment. Uh, here in the Europe... Isto na kratko, tukaj v Evropskem parlamentu vedno govorimo o vačevalnih ukrepih kadarkoli govorimo o tem, govorimo tudi o tako imenovanem socialnem paktu, vsaj SND vedno govori o tem. To pomeni, da je potrebno združevati investicije in rast, ko govorimo o vačvanju. Odbor za regionalne zadeve pa mislim, da je prvi, ki je ukrepal na začetku leta, ko smo sprejeli ad hoc dokument o inovativnih finančnih instrumentih, da bi pomagali Grči z uh, železniškim omrežjem, da notohimnere pisala je pripravila to mnenje. Jaz sem bila poročevalka v senci. To je bila najhitrejša rešitev za Grčijo v nekaj mesecih. Moje vprašanje pa gre v isti smeri. Zanima me teh 40 odstotkov. 40 odstotkov, o katerih ste govorili, da um, se bo teh 40 odstotkov poznalo pri zniženju sredstev. V Sloveniji imamo enake številke, tudi mi se bojimo, da bomo izgubili 40 odstotkov kohezijskih sredstev. Zanima me, ali res eh, mislite eh, na isto stvar. Jan Olbricht. This is just debate. Se pravi, čujem. To je razprava o strukturnih skladih. Se. Zahvaljujem se vam, da ste prišli. Gospod minister, strinjam se z vami. Mislim, da je potrebno povrniti verodostojnost. Zato pa je pomembna likvidnost. Zato nisem posebno presenečen, da smo sedaj tukaj pred petimi minutami slišali sporočilo, ki smo ga slišali že večkrat, da so največji prejemniki strukturnih skladov največji poraženci. Politično vprašanje pa je, kaj se je zgodilo. To je zelo pomembno za vas in za nas vse, da dokažemo, da ne nastaja težave zaradi kohezijske politike. To je zelo dober argument za nasprotnike. Kohezijska politika pravijo, mora biti soočena z boljšo uporabo sredstev in da moramo znižati ta sredstva. Ne, ne, pokazati moramo, da ne gre za nasprotovanje med enim in drugim. Moja vprašanja pa je sledeče. Tukaj ste ne samo zato, da razložite razmere v Grči za nas ste del sveta. Moje vprašanje je, ali nas boste podprli v svetu? Ste nas pripravljeni podpreti, tako da ne boste vnašali elementov v ta pogajalski okvir, ki bodo težavna za nas? Ste pripravljeni nam pomagati pri tem boju pri kohezijski politiki? Torej, to je vzajemni interes. Imamo dva elementa, ki jo ni možno mešati prvič. Potrebno je Grčijo podpreti sedaj, dolgoročna politika pa mora biti taka, seveda, da bo Grčija del Evropske unije in da bo sodelovala pri kohezijski politiki. Torej, zame sta dva elementa in zato je moje sporočilo vam, da računamo na vas v svetu, ko se bomo borili za konkretne elemente, poznate podrobnosti. Nekateri ministri ne razumejo nič o kohezijski politiki, vi pa veste, zakaj gre. Đorđo Stavrokakis. Hvala lepa, spoštovani gospod minister. Pozdravljam vas v našem odboru. Bili ste zelo dejaven član, ko ste bili član Evropskega parlamenta. Kar se tiče pretoka sredstev, gospod Kraca je o tem že govorila, tudi jaz bi rad izvedel več o tem. Hvala lepa za vaš odgovor. Uh, Najprej, kar se tiče vprašanja gospoda Angorakisa, bi rad dejal, da seveda imamo sedaj več predujmov za gradbena podjetja. To smo povečali za do 10 odstotkov, za 6 odstotkov smo povečali predujme in ponekod celo do 10 odstotkov, zato da bi ta podjetja podprli zaradi hudih likvidnostnih težav. Gospod Angorakis, ko govorimo o podjetjih, govorimo o zaposlenih, kot sem dejal, ne moramo imeti zaposlenih brez, brez eh, delodajalcev. To moramo upoštevati, zato da bi težave razrešili, težave glede likvidnosti. Če bomo dogmatični, bomo spodkopali naše prizadevanja za preboritev krize v Grčiji. Razumem, da se ne strinjate z mano, vendar pa vseeno vam lahko verjetno predstavim svoje stališče. Naj vam tudi povem, da z dožnim spoštovanjem je bila vlada izvoljena pred temi meseci. Dobili smo skoraj 50-stotno podporo prebivalstva. Tako da je to močna vlada in odločeni smo sprejeti vse potrebne ukrepe za to, da bomo podprli interese Grče in Grkov. Mi pač te interese tako razumemo. Kar se tiče vprašanja gospe Kleve, cenimo stališče Evropskega parlamenta in vašega odbora, kar se revizije uredbe o strukturnih skladih tiče, glede vseh specifičnih določb za pospešitev absorpcije in za soočanje s težavami, ki se pojavljajo zaradi križe, krize. Imamo podobne težave kot eh, vi, vendar pa seveda govorim o naših težavah, ker predstavljam Grčijo. Ne bom pa pozabil to, kar sem že dejal v svojem govoru. Zato, da bi imeli močno Evropo, moramo imeti močno kohezijsko politiko. Sicer skupni trg ne more delovati. Potrebno ga je uravnotežiti s to kohezijsko politiko. To so bile sanje Žaka Delorja to so bile sanje tistih, ki so se borili za Evropo in o to tudi sam trdno verjamem. Gospod Olbricht, da ste, da sem član sveta, tega se nisem zavedal. Bolj sem zdi, da sem član Evropskega parlamenta. Da, res je, sem član sveta. In verjemite mi, nisem pozabil na to, v kar sem verjel v preteklosti. 6. novembra bomo imeli neformalni svet v Nikoziji na Cipru in seveda bom podprl vse te zamisli. Borili se bomo ne samo za interese Grčije, temveč za kohezijo kot celoto. To je predpogoj za to, da da bo Evropa postala še močnejša, čeprav posebno v časih krize. Vidim, da ljudje že prihajajo zaradi glasovanja. Imate še nekaj časa, pravi predsednica. Moram torej končati, pravi minister. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil predsednici. Z vami sem sodeloval, ko sem bil koordinator ELS vi pa ste bili komisarka za strukturne sklade in to plodno sodelovanje nadaljujeva. Upam, da bomo na koncu prišli do pozitivnih rezultatov za vse evropske države in za Evropo. Evropa je pač naša enotna struktura. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister. Najbolj kolege, da imamo tudi direktorico komisije, ki je pristojna za Grčijo, dam vam minuto, ne več kot minuto. Predstavnika, prosim. Hvala lepa. Glede na to, da nimamo veliko časa, bom zelo kratek. Rad bi se zahvalil ministru za predstavitev, za jasnost in iskrenost. Naj potrdim, kar se kohezijske politike tiče, smo podobnih stališč, kot je to izrazil minister. Naše prednostne naloge so enake. Želimo sprejeti ukrepe in jih dobro izvajati, tiste ukrepe, ki že veljajo in to je tudi v dogovoru z Grčjo in s projektno skupino. Druga prednostna naloga za nas je, da skušamo izboljšati pretok sredstev do podjetij. Sodelujemo, tesno sodelujemo z EIB, da bi pripravili bolj učinkovit sistem. Tretja prednostna naloga pa je, da kjerkoli je to mogoče, skušamo poenostavljati vse naše postopke. Tako da se želimo eh, hitro odzvati, želimo biti sposobni se soočiti s težavami, ki se pojavljajo. To pomeni, da morajo da moramo najti hitre rešitve za te težave. In končno želim povedati, da z grškimi oblastmi tesno sodelujemo pri pripravi naslednjega programskega obdobja. Kakršnakoli že bo vsota, ki bo namenjena Grči, poskrbeli bomo za to, da bodo ukrepi in sredstva namenjena. Grčiji omogočila okrevanje tej državi. Hvala lepa. Torej, slišali smo sedaj tudi obvezo Evropske komisije in eh, novega direktorja, ki je pristojen za vašo državo. Seveda vas podpiramo tudi mi. Hvala lepa. Moi, je vais aller dans cette fondation. Uh, Spoštovane kolegice in kolegi, preden začnemo z glasovanjem, bi vam rada povedala, da imamo manjšo težavo. Ta je povezana z dejstvom, da smo se dogovorili, da bomo popolne imeli tudi skupni sestanek s komisijo Koter, torej z odborom regije. Zato bo glasovanje zelo težavno. Prosim torej koordinatorje, Lambert je to že storil če bi se lahko pomaknili nekoliko bolj proti sredini dvorane, bi bilo to korisno. Koordinatori, če se torej pomaknemo nekoliko bolj proti sredini, bolj naprej proti predsedniškemu pultu, da bomo lahko bolj učinkoviti, kajti zelo veliko poročil imamo, o katerih moramo glasovati. Well, some coordinators don't react, which means that you don't... Teri koordinatorji se ne odzivajo, ne želite se presesti, torej, čeprav razumem. Okay, thank you. Konstance, would like to say something. Konstance, prosim. Ja, ja, vielen Dank, Danuta. Hvala lepa, Danuta. Kar se priprave na glasovanje tiče, to je bilo zelo težavno. Tri točke bi rada omenila. Do pred petimi minutami smo še dobili spremembe za glasovanje seznam. Tako ne moramo delati, če imamo tako veliko poročilo, katerih moramo glasovati. To je prva točka. Drugič, Seveda se bom zanesla na svoje kolege poročevalce in poročevalce v senci, vendar pa zelo težavno je, če imamo kompromisne predloge samo v francoščini. Morda bi vsaj pri kompromisnih predlogih o prihodnosti te dobili tudi v angleščini. Resnično je zelo težavno s francoščino. In tretja največja težava tri, štiri poročila, imamo zelo veliko predlogi sprememb. In sekretariat meni, da veliko teh predlogov zadeva zadeve, ki niso pristojnosti našega odbora. Včeraj smo se pogovarjali o tem, strinjamo se s sekretariatom in vemo tudi, da se je težavno o tem pogovarjati. Danes sem da pa radi bi vedeli, po kakšnih pravilih se sprejemajo takšne odločitve. Lahko bi si predstavljala, da ko naprimer govorimo o podržavskem razvoju in imamo sredstva na razpolago, pa potem želimo črtati zadeve, ki niso pomembne za podržavski razvoj, da moramo potem nekatere stvari spremeniti. V mnenju, ki po mnenju sekretarjata gre prek naših pooblastil. Nasplošno pa je to težavno presoditi. Sedaj bomo sprejeli to odločitev, ker je resnično zelo težavno zadeve spremenjati še med glasovanjem, vendar pa dobro bi se mi zdelo, če bi sekretariat predstavil nekakšno schemo za te odločitve, da bi se skupaj bilo bolj pregledno. Thank you. Uh, thank you, Hvala lepa, Konstance. Kar se vaše zadnje pripombe tiče glede na nedopustnost nekaterih predlogov sprememb. Seveda, to bom prevzela sama, kajti eh, konc koncev je moja odločitev, da se strinja sekretarjatom ali ne. Naj vas obvestim, da smo se o tem pogovarjali že kar nekajkrat v zadnjih letih. In prvič je sedaj toliko različnih vprašanj. Prej pa smo imeli tudi vprašanja, ko so drugi odbori glasovali o zadevah, ki so v naši pristojnosti. na konferenci predsednikov odborov, smo se kar nekajkrat pogovarjali o tem. Veliko je pritožb. In to prihaja iz vseh odborov. Imamo člen 49.2, ki je zelo jasen glede tega. Spoštovati moramo ta člen v smislu, da se moramo držati tistih vidikov, ki so neposredno povezani z našimi pristojnostmi. Zato si moramo predloge spremem pogledati tudi z tega vidika in odločila sem se, želela bi, da me podprete, podprete, da se bomo zavezali uporabi tega člena tudi v prihodnosti. Danes imamo izjemne razmere, tako da sem se končno odločila, pozno moram reči, ko sem videla, koliko vsega imamo, da bomo relativno prožni tokrat, potem pa bomo postopno bolj odločni, bolj togi glede tega vprašanja. Dva vidika imamo. Nekateri predlogi sprememb so bili jasno nedopustni in so se umašavali v pristojnosti drugih odborov in to tako očitno, da je bilo jasno, da tega ne smemo početi. Potem pa imamo tudi primere, ki niso tako jasni. Glede teh primerov, kjer ni bilo vse popolnoma jasno, kjer je šlo za posredno umešavanje in je bilo veliko drugih dejavnikov, glede teh vprašanj sem se potem odločila, da bomo pri teh mejnih primerih glede dopustnosti te predloge sprememb poslala predstavnikom političnih skupin, koordinatorjem, da se o tem dogovorijo na politični ravni, kajti šlo je za pravno jasnost, morda pa politično morda ni bilo vse jasno, tako da ste se potem vi odločali, kako boste glasovali. Ali bodo dopustni ali ne. Zato je zadeva taka, kot je danes v prihodnje pa, kot sem dejala, upam, da lahko računam na našo podporo, bomo skušali biti še bolj odločni. Mnenja našega odbora morajo biti bolj ciljna. To je moj odziv. Lambert van Nistelrooy, prosim. Hvala lepa, gospod predsednica. Prav imate. Podatke moramo imeti pravočasno. Naš eh, glasovanje seznam smo pripravili tik pred glasovanjem. Konstanca Krel je tudi podala mm, že svoje podatke. In enako je bilo za ostale koordinatorje. To smo dobili zelo pozno. V nekaterih primerjih se moramo prilagoditi, moramo sedaj prilagoditi naše glasovanje sezname glede nekaj podrobnosti. Glede enega od poročil bom kot koordinator za ILS e spremenil mnenje. Glede na to, smo, o čem smo govorili včeraj, to bo poročilo gospe Šrujter. Štiri spremembe so opet in poročilo, naprimer, nasplošno, torej ti mejni primeri. To je zelo težavno, kajti tu lahko gremo v eno ali drugo smer ne moremo vedeti, kaj se bo zgodilo. Hvala lepa za vse informacije, vendar pa, da bi naslednjič lahko preizvedeli, kaj je dopustno in kaj ne. Potem bi lažje upravili naše delo. Kolegi, torej sledite mi, še prav posebno, kar se kmetijskega sklada tiče. Tako, sedaj pa preverimo glasovalne kartice, če vse delujejo. Tesno glasovanje. So open. Poštovane kolegice in kolegi, veliko vas še ni glasovalo. Torej, preverimo, testiramo kartice. Dobro, konec glasovanja. Ima kdo težave? Želel sem samo povedati, da smo včeraj imeli dolgo glasovanje in čakam še na glasovalno kartico jo bom pa kmalo dobila. Torej, mi boste nakazali, pravi predsednica, kako boste glasovali? Prav. Eden od socialistov preveč, sedaj pa je vse lepo in prav. Hvala lepa. Lahko začnemo z najdaljšim seznamom. To je poročilo Rosa Estera Sferagut v Evropskem skladu za pomorske zadeve in ribištvo, smo pripravljeni prav. 142 za, proti, vzdržani sprejeto. 14 za, proti, vzdržani sprejeto. 143 za, proti, vzdržani sprejeto. 144 za, proti, vzdržani sprejeto. Dvomite? Preverili bomo 144. Glasujemo. konec glasovanja, sprejeto z veliko večino. 15 za, proti, preverjamo 15, na hitro glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, 145 za, proti, vzdržani, sprejeto. 146 za, proti vzdržani sprejeto, 147 za, proti vzdržani zavrnjeno, 16 za, proti vzdržani zavrnjeno, 17 za, proti vzdržani sprejeto, 149 za, proti vzdržani zavrnjeno, Proti vzdržani zavrnjeno, 150 za, proti, vzdržani preverjamo, mislim, da je zavrnjeno, vendar pa preverjamo, 150, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno, 18 za, proti, vzdržani sprejeto, 19 za, proti, vzdržani sprejeto, vzdržani sprejeto. 20 za, proti, vzdržani sprejeto. 151 za, proti, vzdržani sprejeto. 152 za, proti, vzdržani sprejeto. 154 za, proti, vzdržani sprejeto. 155 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržanje sprejeto, 156 za, proti, vzdržanje zavrneno, 157 za, proti, vzdržanje zavrneno, 158 za, proti, vzdržanje sprejeto, 159 za, proti, vzdržanje zavrneno, 160 za, proti, vzdržanje sprejeto, 21 za, proti, vzdržanje zavrneno, vzdržani in zavrneno, tri za, proti, vzdržani, zavrneno. Preverjamo, predlog spremembe tri, glasujemo, konec glasovanja, zavrneno. 161 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 162 in 163 za, proti, vzdržani, sprejeto. 166 za, proti, proti, vzdržani sprejeto. 168 za, proti, 168 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 169 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 170 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 170 za, proti, vzdržani, Preverili bomo. 170. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 27 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 171 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 28 za. Proti. Preverjamo 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 177 za. Proti. Preverjamo 177. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromisni predlog. Ena za, proti vzdržani sprejeto. 260 glasovanja po delih. Glasujemo samo v prvem delu. 260 prvi del za, proti vzdržani sprejeto. 182 za, prosim. mislim, da smo izpustili 178 pred kompromisnim predlogom. 178. So, uh, yeah, okay, so. Spregledala sem ga, torej glasujemo o 178. To je pred kompromisnim predlogom. Spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa 182 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 183 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 184, glasovanje po delih, prvi del, za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto. Drugi del, preverjamo prvi del. 184, prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. 23 za 20 proti. Sprejeto. Smo vse pri štiri? Prav. Kako je že sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 194 za. Proti vzdržani sprejeto 195 za, proti vzdržani zavrnjeno 196 za, proti vzdržani sprejeto 197 za, proti vzdržani sprejeto 29 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 2 za, proti vzdržani sprejeto 30 za proti, vzdržani sprejeto, 200 za, proti, vzdržani sprejeto, 31 za, proti, vzdržani zavrneno, 4 za, proti, vzdržani sprejeto. Se upravičujem, o četrtem ne bom glasovali, ker je to postal brezpredmeten. Moja napaka. Glasujemo o 201. glasujemo. 201 za. petindvajset je bil sprejet, ta bi postal brezpredmeten, če bi petindvajset ne bil sprejet. Tako da moramo glasovati. Aha, počakati moramo. Kaj ti je 25, ti prije, kasneje. Zdaj gremo na 34. predlog spremembe. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. 203 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 35 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 35 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 35 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 37 za, proti vzdržanje sprejeto, 38 za, proti vzdržanje sprejeto, 39 za, proti vzdržanje sprejeto, 40 za, proti vzdržanje sprejeto, 204 za, proti vzdržanje zavrneno, 205 za, proti vzdržanje zavrneno, 206 za, proti vzdržanje zavrneno, 206 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Yeah, okay. 207 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 208 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 209 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Vzdržani zavrnjeno. 210 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 211 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 212 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 213 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 41 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 3 za. Proti kompromisni predlog 3 na glasovanje po delih. Najprej prvi del kompromisnega predloga 3 za, proti, vzdržanje sprejeto. Sedaj pa še drugi del za, proti, vzdržanje sprejeto. Tako sedaj pa se vračamo na 201 in 32 na četrti strani vašega seznama, kdo je za 201. predlog spremembe. 201. To je četrta stran na sredini nekje. Proti. Vzdržani zavrnjeno. In potem 32 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. sedaj pa 214 na šesti strani za, proti vzdržani sprejeto. 46 za, proti vzdržani sprejeto. 47 za. 47 za. Šesta stran. it's sorry, compromised. Sorry. Yeah, sorry. It's an error. Yeah, it's an error. Right. Okay. Yeah. So. Napaka. Napaka. Strinjam se z vami. 8. 49 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 50 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Preverjamo. 50. predlog spremembe. Glasujemo. eden preveč pri samostojnih poslancih, sedaj je srpen prav, zavrnjeno. Frank mi pravi, da moramo glasovati tudi o predlogu spremembe 48. Izpustili smo ga. Torej, priznavamo napako na glasovalnem seznamu. 47 preskočimo, 48 pa je potrebno dati na glasovanje. Če glasujemo nepotrebno, bomo to popravili, bomo to torej bolje glasovati. 48 za, proti, vzdržani sprejeto. Hvala lepa. sedaj pa 50. Okay, so Frank agrees, so we... 51. predlog spremembe za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 52 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 53 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 54. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Po mojem mnenju. 7. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Sedaj pa 167 z ustnim prelogom spremembe. Autorice nekdo proti ustnemu predlogu spremembe? Ne, tako kot da glasujemo. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 217, za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejeto. Želite preveriti? Ne. Če želite preveriti, morate zakričati. Preverba. 217. 217. Želite preveriti? Zdaj je prepozno. Preverjamo 217. Francozi si to želijo. To počnemo za francoze. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. S tesno večino. Ampak sprejeto. 218 kolegi pri skoraj pri vsakem glasovanju imamo več kartic, kot jih sme biti. Tako da se morate tega zavedati. 218 za. Proti. Enaka večina. Sprejeto. 219 za. Proti vzdržani sprejeto, 220 za, proti vzdržani sprejeto, 55 za, proti vzdržani sprejeto, 221 in 222, 221 za. Ne, brez predmeta ne. Prehajamo na 223 za, proti vzdržani sprejeto, 221. 224 za, proti vzdržanje sprejeto, 225 za, proti vzdržanje sprejeto, 229 za, proti vzdržanje sprejeto, 226 za, proti vzdržanje zavrneno, 56 in 227 za, proti vzdržanje sprejeto, 228 za, proti vzdržanje sprejeto, proti vzdržani sprejeto, 230 za proti vzdržani sprejeto, 57 za proti vzdržani sprejeto, 231 za proti vzdržani sprejeto, 58 za proti vzdržani sprejeto, 233 za proti vzdržani zavrnjeno, 60 za proti vzdržani sprejeto, 61 za, proti, vzdržanje sprejeto, 62 za, proti, vzdržanje sprejeto, 63 za, proti, vzdržanje sprejeto, 64 za, proti, vzdržanje sprejeto, 65 za, proti, preverjamo 65, glasujemo, spet jim bi lahko imeli 48 glasov, glasov je pa samo 45. Vaša odločitev je. Samo pravim vam, da je potrebno preveriti sprejeto. 234 za. 234 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 235 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 66 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 67 za, proti vzdržani sprejeto, 68 za, proti vzdržani sprejeto, 79 za, proti vzdržani sprejeto, 71 za, proti vzdržani sprejeto, 236 za, proti vzdržani sprejeto, 72 za, proti vzdržani sprejeto, tako da so sedaj vsi brezpredmetni. Prehajamo na 73 in 242 za, proti vzdržani sprejeto. 74 za, proti vzdržani sprejeto. 243 za, proti vzdržani sprejeto. 244 za, proti vzdržani zavrnjeno. 245 za, proti vzdržani sprejeto. 246 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani. Zavrnjeno. 75 za proti vzdržani sprejeto. 76 za proti vzdržani sprejeto. 78 za proti vzdržani sprejeto, 79 za proti vzdržani sprejeto, 80 za proti vzdržani sprejeto, 81 za proti, vzdržani sprejeto, 82 za, proti, vzdržani sprejeto, 83 za, proti, vzdržani sprejeto, 84 za, proti vzdržani sprejeto, 85 za, proti vzdržani sprejeto, 86 za, proti vzdržani sprejeto, 87 za, proti vzdržani sprejeto, 88 za, proti vzdržani sprejeto, 247 za, proti vzdržani sprejeto, 248 za, proti vzdržani sprejeto, 249 za, proti vzdržani sprejeto. 251 za, proti vzdržani sprejeto, 252 eh, za, proti vzdržani sprejeto, 253 za, proti vzdržani sprejeto, 254 za, proti vzdržani sprejeto, 255 za, proti vzdržani sprejeto, 256 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 257 za, proti, vzdržani, sprejeto, 258 za, proti, vzdržani, sprejeto, 89 za, proti, vzdržani, sprejeto, 90 za, proti, vzdržani, sprejeto, 91 za, proti, vzdržani, sprejeto, 91 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj imamo glasovanje po delih pri amantmaju 260. Najprej glasujemo v zvezi s prvim delom. Da. Prvega, prvi del. Najprej. Kdo je za prvi del proti? Vzdržani sprejeto. 261 za. Rekli ste, da ne bomo glasovali. Drugi del. Torej tudi drugi del glasujemo. Sedaj glasujemo tudi v zvezi z drugim delom. Oprostite. Drugi del. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvesto enajstšestdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj eh, gremo v uvodne navedbe. 93, 94, sedaj pa uvodne izjave. Po delih 96, ne, oprostite, 95. Da, 95 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj imamo glasovanje po delih 96, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 97 za, proti, vzdržani, sprejeto, 98 in 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. 100 za, proti, vzdržani, sprejeto, 1 za, proti, vzdržani, sprejeto, 101 za, proti, vzdržani, sprejeto, 1 dve za, proti, vzdržani, sprejeto. 103 za, proti, vzdržani, sprejeto. 107 za, proti, vzdržani, sprejeto. 109 za, proti, vzdržani, sprejeto. 110 za, proti, Vzdržani zavrnjeno 111 za, proti, vzdržani sprejeto 112 za, proti, vzdržani sprejeto 113 za, proti, vzdržani zavrnjeno 114 za, proti, vzdržani zavrnjeno 115 za, proti, vzdržani zavrnjeno 115 za. Zavrnjeno. 116 za. Proti. 100. Zavrnjeno. Preverila bom. Glasujmo. 116. Konec glasovanja ta sprejeto z veliko večino. Če samo dvignete roko, ko že rečem proti, ne vem, ali ste še vedno za ali ste že proti. Osem. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 117. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 118. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto 120, za, proti, vzdržani, sprejeto 121, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 9, za, proti, vzdržani, sprejeto 122, za, proti, vzdržani, sprejeto 123, za, proti, vzdržani, sprejeto 124, za, proti, proti vzdržani sprejeto. Uvodne izjave, deset za, proti vzdržani sprejeto, 125. Ne, oprostite, 126 za, proti vzdržani sprejeto, 127 za, proti vzdržani sprejeto, 128 za, proti vzdržani sprejeto, 129 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto 130 za, proti vzdržani sprejeto 131 za, proti vzdržani sprejeto 132 za, proti, preverili bomo 132 En socialist preveč, Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 proti 21. 133 za. Proti. Preverili bomo za 133. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 25 glasovi. 11 proti podeli glasovanje, kdo je za prvi del, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto, 134 za, proti, vzdržani sprejeto, 135 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 136 za, proti, vzdržani sprejeto, 12 za, proti,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 Sedaj pa Ramona Nikola Manesko, Vseevropska telekomunikacijska omrežja in razveljavitev odločbe 1336, 26. amantma, sprejeto 27. za, proti, vzdržani sprejeto, 5 za, proti, vzdržani sprejeto, 28 za, proti, vzdržani sprejeto, 29 za, proti, vzdržani sprejeto, 30 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo. 30. amantma, preverjamo. Mislim, da je bilo sprejeto. Konec glasovanja. Sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, vzdržani, sprejeto. 32 za, Proti, vzdržani, sprejeta. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9, 34. Ob dve, za, za deveti amatma ne bomo glasovali. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 10 in 35. Kdo je za 10 in 35? Proti, vzdržani sprejeto. 11 za. Proti, vzdržani sprejeto. 12 za. Vzdržani sprejeto. 13 za. Vzdržani sprejeto. 14 za. Vzdržani sprejeto. 36 za. Vzdržani sprejeto. 16 za. Proti, vzdržani sprejeto. 17 za. Proti, vzdržani sprejeto prejeto 18 za, proti vzdržani sprejeto 37 za, proti vzdržani sprejeto 38 za, proti vzdržani zavrnjeno. 39 za, proti vzdržani zavrnjeno. Uvodne izjave 19 za, proti vzdržani sprejeto 20 za, proti vzdržani sprejeto 21 za proti, vzdržani, sprejeto. Ena, za, proti, vzdržani, sprejeto. Dva, za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri, za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri, za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, vzdržani, sprejeto sprejeta, 25 za, proti, vzdržani sprejeta. In še končno glasovanje, glasujmo. Konec glasovanja. 40 za, proti 2, čestitke. Eh, also a long vote. Sedaj prehajamo spet na dolgo glasovanje. Ste pripravljeni?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 menim, da je sprejeto 18 za, proti vzdržani, zavrnjeno 19 za, proti vzdržani, zavrnjeno 20 za, proti vzdržani, sprejeto. 21. Tukaj imamo strani poročevalke ustni amantmaj, kdo proti temu ustnemu predlogu spremembe eden je proti, to pomeni, da bomo glasovali brez tega ustnega predloga spremembe. Kdo je za 21? Proti? Vzdržani sprejeto. Prehajamo na 22. amantma. Podelik, kdo je za prvi del? Kdo je proti? Vzdržani zavrnjeno. Drugi del za? proti, vzdržani, menim, da je sprejeto. 23. za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 102. Odpade ni spremljiv. 24. Imamo podeli glasovanje. Kdo je za prvi del? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 103. Prav tako glasovanje po delih prvi del kdo je za 103, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Preverimo 103, drugi del 103, glasujmo. Konec glasovanja. 26 za in 20 proti, zatorej se sprejme. 163. Kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto. 25 za, proti, vzdržani sprejeto. 26. Petindvajseti preverimo. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. proti 29 za 18, zato je treba biti pozoren. 26 za, proti vzdržani zavrnjeno, 27 za, proti vzdržani sprejeto, 28 imamo ustni predlog spremembe, ali je kdo proti temu ustnemu predlogu spremembe, ne. Kdo je za 28, proti vzdržani zavrnjeno, 29 za proti, vzdržani zavrnjeno, 30 za, proti, vzdržani sprejeto, 31 za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromis A za, proti, vzdržani sprejeto, 32 za, vzdržani sprejeto, sprejeto 164 za, proti, vzdržani sprejeto, zavrnjeno, prostite, 33 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 165 za, proti. Menim, da to moramo preveriti, menim, da je zavrnjeno. Glasujmo. konec glasovanja? Da, v veliki miri zavrnjeno, z veliko večino. 34 glasujemo po delih, samo prvi del. Kdo je za prvi del? Proti, vzdržani, sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverimo 35. predlog spremembe. Na zdravje. 35? Konec glasovanja. Sprejeto za 27 proti 20, 36 za, proti, vzdržani sprejeto, 37 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis B za, proti, vzdržani sprejeto, 167 za, proti, vzdržani sprejeto menim, da je zavrnjeno, po moje, zavrnjeno, 38 za, proti, vzdržani sprejeto, 39 za, proti, vzdržani sprejeto, 40 za, proti, vzdržani sprejeto, 41 za, proti, menim, da je zavrnjeno, 43 za, Preverimo 41. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25 proti, 19 za. 43 za, proti, vzdržani sprejeto. 44 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani sprejeto. 46 za, proti, ustrešeni zavrnjeno. Si, 47 za, proti, vzdržani sprejeto, 108 za, proti, vzdržani sprejeto, 48 za, proti, vzdržani zavrnjeno ali ne, menim, da je zavrnjeno, preverili bomo, 48. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 26 proti 19 za. 50. Kdo je za? Proti. Vzdržani. To je zavrnjeno. 110 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 51. Glasovanje po delih. Prvi del. Za. Proti vzdržani zavrnje na drugi del. Za, proti, vzdržani prav tako zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani sprejeto. 54 za, proti, vzdržani sprejeto. 55 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 6 in... Oprostite, 111, 111, za, proti, preverimo za 111. 111, glasujmo. Sprijeto. 56 glasovanja podelih, prvi del za, proti, vzdržani zavrnjeno, drugi za, proti, vzdržani zavrnjeno. 57 za, proti, moramo preveriti 57. Glasujmo. Konec glasovanja. 22 za, 21 proti, sprejeto. 58 za, proti vzdržani, sprejeto. 112. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 113? Ne, preverimo 112. 112, preverjamo. Moram slediti elektronskemu glasovanju. Zavrnjeno. 113 za proti vzdrženi, menim, da je to tudi zavrnjeno. 59 za, proti, vzdrženi sprejeto, 60 za, proti, menim, da je zavrnjen, 60 lahko preverimo. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 114 za, proti vzdržani. Sprejeto 61, sprejeto 62, za proti vzdržani sprejeto 115, za proti vzdržani sprejeto 63 za, proti, ne vem, 63 menim, da je zavrnjeno, preverimo še 63, glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto za 25 proti 19. 116 za, proti, vzdržani sprejeto 117. Po delih glasujemo za prvi del, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 169 za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani zavrnjeno, 118 za, proti, vzdržani, menim, da je to sprejeto, 119 za, proti, vzdržani, sprejeto, 120 za, proti, vzdržani, sprejeto, 170 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 121 za, ni spremljivo, 171 za, Za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. 66 za. Proti? Vzdržani sprejeto. Potem podeli glasovanje 67. Prvi del za. Proti? Vzdržani zavrnjeno. Drugi del za. Proti? Vzdržani zavrnjeno. 68 za. Proti? Vzdržani sprejeto. 69 za. Proti? vzdržani, zavrnjeno 172 za, proti vzdržani, sprejeto 122 za, proti vzdržani, zavrnjeno 123. 123 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 126 sedaj za proti, vzdržani zavrnjeno 127 za, proti, vzdržani zavrnjeno 128 za, proti, vzdržani zavrnjeno 129 za, proti, vzdržani zavrnjeno 131 sedaj za, proti, vzdržani sprejeto. 132, ena, tri, dve za, proti, vzdržani sprejeto 133 za, proti, vzdržani sprejeto 134 za, proti, vzdržani zavrnjeno 135 za, 135 za, proti, zavrnjeno po moje, preverimo, Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto 25 za, 22 proti. 136 za, proti, vzdržani. Menim, da je situacija enaka, moramo preveriti. 136 preverjamo.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 proti. Menim, da je že spet situacija enaka, preverimo. 138. Konec glasovanja. 23, 23, to pomeni zavrnjeno. 70. Za, proti, vzdržani sprejeto. 139. Za, proti, vzdržani sprejeto. 71. Za proti vzdržani sprejeto 140 za, proti vzdržani sprejeto 174 za, proti vzdržani, menim, da je to zavrnjeno. 174 preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 175 menim, da gre za podobno situacijo. 175 za, proti, menim, da je zavrnjeno. 141, ni spremljiv, 176 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo 176. Menim, da bo enako. Navede na to preverimo gre za drugo poročilo, komaj pa ste že utrujeni. Zavrnjeno. 177. Za. Proti. Vzdržani. Prav tako meni, da je zavrnjeno. 178. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 142. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeti. 143. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeti. 144. Za proti vzdržani sprejeto, 145 za, 145 za, proti vzdržani, vidim, da je zavrnjeno, preverili bomo. Videti je, da je dejansko zavrnjeno, 146 za, proti vzdržani. Na hitro bomo preverili 146, menim, da je to zavrnjeno. Konec glasovanja. 73 za, proti, vzdržani sprejeto. 147 za, proti. To je zavrnjeno, preverili bomo 147. sprejeto. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 179 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani sprejeto 79 za, proti vzdržani sprejeto 149 za, proti vzdržani zavrnjeno 180, preverimo 149. 149 preverjamo. Glasujmo, zavrnjeno, z enim glasom, 180, Vse proti vzdržani sprejeto. 80, tukaj imamo ustni predlog spremembe poročevalke. Gospod Čekirski. Glasovali bomo brez ustnega predloga spremembe. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 151. Za proti vzdržani, menim, da je to zavrnjeno. Preverimo. Sto triinpetdeset glasujemo za proti vzdržani. Tela je preverila 175 ni bil sprejet. Vendar je odvisno od eh, predloga spremembe 175, ki ni bil sprejet. Glavni problem je bil v tem, če ne bi videli, kaj se dogaja z 252. 152. In s tem moramo začeti. V tem je bila napaka. 152, ok. A torej 152. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj 153 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo kompromis F. Še enkrat glasujemo za kompromis F. Ali ste to želeli? Kompromis F, še enkrat za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis je zavrnjen. Prvič v zgodovini tega odbora. Kompromis F zavračamo. Sedaj 82 za. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Moramo preveriti 46. Moramo glasovati v zvezi se 181. Predlogom spremembe za. Proti. Po moje je to zavrnjeno. Gremo na 83 za. Kdo je za 83 proti? 83 za, proti, vzdržani sprejeto. 182 za, proti, vzdržani sprejeto. 154 za, proti, vzdržani sprejeto. 84 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 85. Za 85. Oprostite. 84 preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 85 za. Proti, vzdržani, sprejeto 155 za. Proti, vzdržani, sprejeto 156 za sproti. Preverimo 156. Preverimo 156. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. 86 za. 86 za. Proti. Menim, da je to zavrnjeno. Spet preverjamo. Ne glasujete, vidno. 86. Glasujmo. Sprijeto. 24 za, proti 20. 157 za, proti, vzdržani sprijeto. E, gremo na priloge. So brezpredmetne. E, gremo na uvodne izjave. Ena. Ne amantma. Ena. Gremo na uvodne izjave. Ena za proti vzdržani sprejeto 158, ne, oprostite, preverjamo. Ni bilo sprejeto, gremo na drugi amantma za, proti, vzdržani zavrnjeno, amantma 3, proti, vzdržani zavrnjeno, 4, tukaj imamo podeli glasovanje, prvi del, 4, četrtega predloga spremembe za, sprejeto, drugi del za, proti, preverimo drugi del četrtega predloga spremembe. Glasujmo. Zavrnjeno. Drugi del je zavrnjen. 87 za, Proti, vzdržani sprejeto, 88 za. Proti, vzdržani zavrnjeno, 5 za. Proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis E, za, proti, vzdržani sprejeto. 91 za. brezpredmetna je, ker 164. predlog spremembe ni bil sprejet. Naj vam povem, da 159. predlog spremembe postane brezpredmeten, če se ne sprejme 164. in 164. ni bil sprejet. Torej 31 za. Dragi kolegi, glasujemo za 91.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 Zelo preprosto, glavni problem v zvezi z 21. uvodno izjavo 93-94 fiko 91-92. To pomeni, da v prejšnjem seznamu je bila napačna številka 91 ali 92 je prava številka, šlo je za napako pri tipkanju. Nekajkrat smo poskusili to popraviti, morda v zadnjem seznamu je bilo popravljeno, vendar predhodno je to bil problem. Torej, namesto 93 je 94, mora biti 91, 92. Kdo je za 91? Proti, vzdržani sprejeto, 92 za, proti, vzdržani sprejeto, 160 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedem za, proti, vzdržani sprejeto, 93 za, proti, vzdržani sprejeto. Aman pa 8, po delih glasujmo, prvi del za, drug, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani, sprejeto 95 za, proti, vzdržani, menim, da je to zavrnjeno. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 98 za. 98 sedaj za, proti, vzdržani sprejeto. 99 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 162 za, proti, 162 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 100 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 10 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, preverimo 12, preverimo 12, glasujmo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 101. Tukaj imamo ustni predlog spremembe, ali je kdo proti ustnemu predlogu spremembe, ne? 13. 13. Nismo glasovali, želim se izogniti takšnim številkam, kot je 13. Torej 13. Vsaj bi lahko glasovali za. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zato sem se hotela temu izogniti. Preverimo. 13. predlog spremembe. Zavrnjeno. 101. Ustni predlog spremembe ali kdo proti ustnemu predlogu spremembe, kot spremenjeno glasujemo za, proti, vzdržani sprejeto 14, brezpredmeten 15, glasujemo za, proti, vzdržani sprejeto in končno elektronsko glasovanje. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino, 40 za, 3 proti. In sedaj drugi glasovalni seznam za mnenje pripravljalke Ramone Nikole Manesko. Lahko pričnemo z glasovanjem. Javna naročila. Prosim, da smo hitri. Predlog spremlja 77. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 78. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 79 in 80, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 81, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 82, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 6. Kako mislite ne? Recite, preverimo, ne pa ne. Preverjamo torej predlog sprejme 82. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe je šest, če se ne motim. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 83, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 7, kdo je za? Pro, proti, vzdržani, sprejet. 8, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 9, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 10, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet, 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 86, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 87, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 88, kdo je za, kdo je za, 88, proti, vzdržani, zavrnjen. 89, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, zavrnjen. 90, kdo je za? Preverjamo, predlog sprejme 89, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Z, enim, z eno razliko enega glasu. 90. Za, proti, vzdržani, spred. 13. Za, proti, vzdržani spred. Vse ostale je brezpredmetno, odlično. Kompromis 4. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 16. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? Kompromis 5. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet? 114, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 18, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 19, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, se mi zdi. 21, kdo je za, kdo je za 21, proti, vzdržani, sprejet vzdržani sprejet, 116 kdo je za, proti, vzdržani sprejet, mislim. 22 kdo je za, proti, vzdržani sprejet, 23. 23 do 28 v sklopu? Ne. 23, torej, kdo je za, proti, vzdržani sprejet, 24, kdo je za, proti proti vzdržani spred, 25 kdo za, proti vzdržani spred, 26 kdo za, proti vzdržani spred, 27 kdo je za, proti vzdržani spred, 28 kdo je za, proti vzdržani spred, 29 kdo je za, proti vzdržani spred. 30 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 31 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 123 za, proti, vzdržani, sprejet. 124 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 32 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. 33, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 125, ne. Kompromis 6, prav. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 35, kdo je za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejet. 36, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 127, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 128, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 37, kdo je za, proti, vzdržani, spred. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani, spred. 136, ne? 25 ni bil sprejet. You have to check. Yes, you're right. You I'm right. Yes, so, yes. so we have to vote. 136. Glasujemo 136, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 137, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 38, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 39, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 138, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 41, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 142, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 144, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 145, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 146, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 42, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 43, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet kompromisni predlog 9, kdo je za, proti. Mislim, da je sprejet. Lahko pa preverimo, lahko pa preverimo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. 148 je brezpredmeten, oziroma glasujemo. Hm. 44. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je sprejet. Bomo preverili prav, prav. The vote is closed. Not, not yet. People don't vote. 23 in favor. Ljudje ne glasujejo. 23 za, sprejet. 147 je brezpredmeten. Ne, glasujemo 147, kdo je za. Mislim, da je večina enaka, ampak bomo preverili tudi pri predlogu sprejema 147. Glasujemo. Uh, one, Ponoviti moramo eno glasovanje, ker nekaj ni delovalo. Preverjamo torej predlog sprejema 147. Glasujemo. Ne glasujete, tako ste počasni. Ljudje nočejo glasovati, morda namenoma. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sto devetinštirideset, pravi Karla. Kdo je za? proti vzdržani zavrnjen, 150 kdo je za, proti vzdržani zavrnjen, 151 kdo je za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 10 kdo je za, proti vzdržani sprejet, 154 kdo je za, proti vzdržani sprejet, brezpredmetni in brezpredmetni, 158 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 159, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 160, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 161, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 163, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 164 in 65, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjena, 167, kdo je za, proti, vzdržani sprejet, 168, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjen. 170, kdo je za, proti, vzdržani sprejet, 171, kdo je za, proti. Upravičujem se, ali lahko prosim preverimo, nisem prepričana. Preverili bomo torej Bradley Spremljen 171. Glasujemo. Lambert, kako glasujem? Zavrnjen. 172 in 173 skupaj, kdo je za? proti, vzdržani, mislim, da sta zavrnjena. 46, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 174 in 175, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. 47, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 176, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 48, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 177, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 178 in 179, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta, 180 in 181, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta, 182 in 183, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta, 184 in 185 za, proti, vzdržani, sprejeta, 186 in 187 za, proti, vzdržani, sprejeta, 49, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 188, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 189, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 190, kdo je za, proti, proti vzdržani spred 191 in 192, kdo je za, proti vzdržani zavrnjena 50, kdo je za, proti vzdržani spred 51, kdo je za, proti vzdržani spred 52, kdo je za, proti vzdržani spred 53 za, proti vzdržani spred. 54 kdo je za, proti vzdržani spred, 55 kdo je za, proti vzdržani spred, 56 za, proti vzdržani spred, 194 kdo je za, proti vzdržani spred. Izjave 58. Uvodne izjave 58. Za, proti, vzdržani, spred. Kompromis 1. Kdo je za? proti, vzdržani spred, 61, kdo je za, proti, mislim, da je spred, 62, vz, za, proti, vzdržani spred, 63 za, proti, vzdržani spred, 64 za, proti, vzdržani spred, 65 za, proti, vzdržani spred, 66 za, proti,

It cannot be voted as orally amended, only the amendment without okay, the amendment. Carla says that due to the fact that... Carla pravi, da zato, ker smo sprejeli predlog spremembe 44, sedaj ne moremo spreminjati. Lahko glasujemo le tisto, kar ni bilo spremenjeno. Kdo je za tri? Pravimo torej, da zaradi glasovanja, ki smo ga upravili, še posebej pri predlogu spremembe 44, ki je bil sprejet, tukaj ne moremo glasovati z ustnim predlogom spremembe, ampak zgolj brez. Brez ustnega predloga spremembe za proti vzdržani sprejet. Preveriti moramo se upravičujem. Mhm. Okay. So so 69. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 71. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 72. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 73. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 74. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 4. Za. Proti vzdržani, mislim, da je sprejet. 75, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. 5, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. 76 za, proti vzdržani, sprejet. Glasujemo o mnenju z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Sorry. Not, not yet, no. Okay, so it's finished. So the vote is closed. Konec glasovanja. Mnenje je sprejeto 32 proti 9. Kolegi in kolegice, nažalost moramo prekiniti glasovanje, ker je z nami že minister Barka. Nadaljevali bomo ob pol peti uri po sestanku s komisijo, z odborom Koter. Z glasovanjem bomo torej nadaljevali popovdan, sedaj pa se nam bo pridružil minister Barka. Ob pol petih po sestanku z odborom Koter.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 Kolegi in kolegice, pričnimo z naslednjo točko na dnevnem redu. Tisti, ki želite početi kaj drugega, prosim zapustite dvorano, kot ponavadi. Med nami pozdravljam Fabricija Barko, ki ga poznate, z nami sodeluje že zadnja leta. Prijazno se je odzval na našo povabilo predstavil nam bo situacijo v Italiji, smo sredi pogajen, ima tudi nekaj dobrih novic glede prilagajanja in tudi z italijanske strani imamo nekaj novic o napredku. Izvolite, gospod Barka. Najlepša hvala, Danuta. Veliko veselje mi je biti z vami tukaj. Nekaj besed bom namenil boljši uporabi sredstev. V letu 2013, na to pa se bom dotaknil Italije. Prvi del bo angliščina, to pa v italijanščini. Kaj sem pripravil, poglejmo si. Še posebej sem vesel, da sem tukaj, zato ker smo v, na ključni točki, ne, glede, eh, ne le glede tega, koliko denarja bomo nameli kateremu področju, ampak koliko ga bomo uporabili. Boljša raba sredstva je nujno potrebna. Ampak seveda je potrebno jasno povedati, kaj točno menimo. Slogani niso dovolj. Evropski parlament lahko v naslednjih nekaj tednih še več naredi na treh ravneh. Brani določena pravila, izboljša druga pravila in uvede nova pravila. Komentarje bom torej razdelil v tri sklope. Braniti je to, kar smo že dorekli. Vse to izhaja iz kompromisa splošnega sveta 6. junija. Najprej učinkovitost programiranja. Trenutno imamo v 87 členu dobro rešitev, ki smo jo dorekli. Operativni program prevajamo v dejansko operativno orodje, ki vsebuje ukrepe, ne le namene. Še ena pomembna točka v 87 členu so rezultati. Rezultati, ki se nanašajo na kakovo življenja ne vidite več predstavite, se upravičujem. Bom nadaljeval. To so le osrednje misli. A, spet vidite prosonico. Prav, ampak naslednjo stran. tematska koncentracija, ki je tukaj zelo pomembna. Osebno menim takole. Tukaj imamo dva dobra elementa in enega, ki je še vedno problematičen. Menim, da je pomembno dobro navteže koncentracije in subsidijarnosti. To smo že dosegli. 80 odstotkov smo zmanjšali na 60 odstotkov pri ISF v regijah na štirih prednostnih področjih. Tega ne bom razvodenil. To me namreč skrbi. Zdi se mi, da smo dorekli dober kompromis. Države članice imajo namreč sedaj več manevrskega prostora pri uporabi sredstev. Drugič, dosegli smo dobro rešitev glede jasnega sporočila glede dvojnih namenskih sredstev. Najprej namenska sredstva ki zaobjema vsa sredstva za zaposlovanje in socialno vključevanje in na to posebna namenska sredstva za socialno vključevanje. To je jasno sporočilo, ki je usklajeno s trenutno fazo v Evropi. Sam podpiram vašo resitev, če sem jo pravilno razumel, vsaj kar se tiče ERDF. ERDF. Trenutna pravila omogočajo kompromis za subsidijarnost, saj določajo vse cilje. Vaša rešitev pa je boljša. Manev, eh, manevrska prostora je več za države članice, saj lahko izberejo te cilje. Mislim, da je to tista prava smer, v kateri moramo delati. Ex ante pogojevanje, mislim, da imamo najboljši kompromis, ki smo ga lahko sklenili glede predpogojev. Ampak pogojevanje bi morali dati na stran. Vprašanje, če imamo prave institucije pred nami, ni odvisno od tega, koliko sredstev bomo porabili, če so predpogoji pre zahtevni predolgi. Tako da bi morali pozabiti na predpogoje. ne pa vključevati proporcionalnosti. Drugo področje se nanaša na tiste točke, kjer bi morali izboljšati pravila. Skupno strateški okvir, o katerem pogajanja v svetu še tečejo. Ta okvir je potrebno okrepiti. Zaenkrat se mi zdi kot prazna lupina. Zakaj ga imamo? Ni jasno, kakšna je strategija teritorijalne kohezije v tem okviru. In to me skrbi. Zdi se, da kohezijska politika služi drugim namenom. Partnerstvo. Evropski kodeks ravnanja je bistvenega pomena na tej točki v Evropi. Ne le zaradi doseganja širšega konsenza, ampak tudi zaradi širjenja znanja. Potrebujemo določbe v kodeksu ravnanja, ki bodo zagotavljale, da so besedila napisana tako, da vključujejo znanje in pristojnosti partnerjev. Okvir delovanja, o tem sem že razpravljal, Zdi se mi, da trenutna različica še vedno vsebuje slabe učinke. Administratorjem kaže, da naj bi zmanjšali naše cilje, zato me to skrbi. In še dopolnilnost. Zdi se mi, da smo dosegli zelo pomemben rezultat v Evropi. Dopolnilno smo povezali s paktom za stabilnost in rast. Uporabljamo enake ukrepe. Sedaj je ta povezanost, o kateri morajo govoriti vsi politiki, bolj jasna. Zakaj bi to izključevali? In še dve pravili, ki jih še nimamo. Politična razprava in pregled na visoki ravni. Pomladni Evropski svet bi moral postati forum, kjer analiziramo dosežke kohezijske politike na visoki ravni. In to se še ni zgodilo. Upam, da vam bom lahko to dokazal v drugem delu svoje predstavitve. Dejstvo, da se sestanek 26. oktobra dogaja, je torej jasno sporočilo. In to jasno sporočilo moramo poslati. v naši državi smo postopali napačno. In še zadnja točka, odprta kohezija. Mislim, da imamo besedilo, ki bo obravnavano na splošnem svetu 16. oktober, ki vključuje nekatere spremembe člena 105 o sporočilju. mislim, da še nismo dosegli končnega cilja, ampak nadzorni sistem sedaj postaja sistem, ki ga lahko uporabljajo vsi državljani in državljanke. In s tem prihajam k Italiji. Zaradi vaše prijaznosti sem že bil tukaj govoril sem o tem, kaj želimo narediti, sedaj pa bom govoril o tem, kaj smo že naredili in sedaj bom nadaljeval v italijanščini. Načrt za obnovo Italije torej. Nanaša se na ukrepe, ki jih je Italija sprejela na vseh drugih področjih tekom naše vlade. Pogledati se lahko ta graf. Ne boste verjetno presenečeni, ko boste videli, da Italija ni bila vedno tista država, ki je najslabše uporabljala sredstva v primerjavi z vsemi drugimi državami članicami iz Evropske unije. Rdeča črta kaže porabo od 2000 do 2006, na to pa modra črta 2007 do 2013. Decembra smo bili na 25 odstotkov, v prejšnjem programskem obdobju pa na 40 odstotkov. To so torej zanimivi rezultati. Celotno petletno obdobje je bila anomalija v italijanski zgodovini, tako rekoč. Prejšnja vlada je reagirala, se je odzivala na to situacijo. 26. oktobra je takratni premijer Berlusconi na Evropskem vrhu predlagal intervencijo. Vrh je to intervencijo potrdil. In tako je nastal akcijski načrt, ki ga sestavljajo naslednji elementi. Okrepljeno sodelovanje s komisijo in to pomeni tudi krajše roke za ukrepe. Obenem pa tudi večjo prisotnost sektorskih direktoratov na posameznih področjih. Zato imamo delovne skupine za problematične regije, še posebej tiste na jugu Italije, določene nacionalnih ciljev za porabo, ki smo jih dodali k ciljem N plus 2. Progresivno zmanjšanje nacionalnega sofinanciranja na povprečje v Evropski uniji, do konca oktobra naj bi dosegli 8 milijard. Je Italija oslabila politiko skupnosti? Ne. Več razlogov je za to. Italija je bila država, ki je imela največjo stopnjo sofinanciranja v celotni Evropski uniji. 53 odstotkov celotne porabe. Evropsko povprečje pa je 31 odstotkov. V Nemčiji 40 odstotkov, na primer. S tem zmanjšanjem stopen sofinanciranja smo prišli, eh, prešli iz 53 odstotkov na 47 odstotkov. Še vedno torej predstavljamo ene izmed največjih nacionalnih prispevkov v Evropi. Druga točka. Kljub finančnim težavam, ki jih ima Italija, smo teh 8 milijard evrov investirali. Te naložbe smo dorekli skupaj z Evropsko komisijo v okviru akcijskega načrta. Nobenega evra nismo izgubili, namenili smo ves ta denar za razvoj. Takšne so bile torej jasne prednostne naloge. In še zadnja točka, izkoristili, izkoristili smo akcijski načrt, teh 8 milijard. Na nek način smo torej pričakovali določena nova pravila, tematska koncentracija, osredotočenje na ukrepe, eh, okrepljeno sodelovanje in dodatni podatki, o katerih sem že govoril. Tukaj vidite skupna sredstva za vse navadne programe, stalne programe. In tukaj vidite, kakšne so slabosti v Italiji. Imamo številke za decembr 2011. In na tem mestu vas vabim, da pogledate tisto zadnjo zvezdico decembra 2012. N plus 2 je to. Prejšnje zvezdice so nacionalni cilji, ki smo jih oblikovali zato, da bi okrepili in spodbudili naložbe. Ustvariti smo želeli, smo želeli nacionalne sankcije. Zelena črta je skoraj da dosegla končni cilj. Upamo, da bo dosegla oktobrski cilj in to decembrski cilj ta obnova je težavna. Tam piše 9,4 milijarde, ampak govorimo o 8 milijardah, se upravičujem za napako. Tukaj so naše prednostne naloge. Osredotočamo se na mlade. K temu nas je povabila Evropska komisija. Zagotavljamo izboljšave na področju eh, izobraževanja, skrbi za otroke, socialne pravičnosti in podobno. Imamo tudi nekaj novih ukrepov za socialno vključevanje in storitve. Krajšamo čas, ki ga za to porablja pravosodni sistem. Na to imamo tudi eh, mladino in digitalno agendo, ter tudi del posvečen majhnim in srednjim velikim podjetjem in konkurenčnosti, in konkurenčnosti ter m, mm, eh, pametnim mestom. Italija poskuša izvesti pametno specializacijo za obdobje 2014 do 2020, za kar je poskrbel minister Perfumo. Del sredstev smo uporabili za varovanje določenih projektov, za zagotavljanje varovalk projektov, ki sicer ne bi uspeli, ki jih ne bi uspeli končati do konca leta 2013. Še nekaj dosežkov. Od decembra naprej smo na področju izobraževanja že porabili 70 odstotkov novih sredstev oziroma jih namenili temu področju imamo davčne olešave za ranljive in zelo ranljive delavce. Ta razpis je bil izjemno uspešen. Več kot 64 milijonov sredstev smo razdelili na razpisu želeli smo tudi zmanjšati eh, časovno trajanje nekaterih eh, sod na sodišču. Na jugu Italije podjetja pred sodiščem preživijo štiri, več kot štirikrat več časa kot pa drugot. Lahko opišem tudi projekt Messengers, to je zelo zanimiv projekt eden od zanimivih projektov, ki jih imamo in ki so bili potrjeni tudi v Bruslju. Železnice. Italija je država, ki s težavo sproža nove projekte. Veliko je namreč ovir pri dogovarjanju med institucijami in pri privabljanju državljanov k tem ukrepom. Poskušamo torej vzpostaviti novo linijo med Neaplom in Barjem. 55 odstotkov nove industrije na tem področju bo torej 50 minut bližje, ko bomo to linijo vzpostavili. In na koncu še Pompeji. To je projekt, ki ga je podpiral tudi komisar Han v okviru prejšnje vlade. Upamo, da bo lahko komisija potrdila te sklepe do januarja. Italija je svoj načrt za obnovo pripravila odprto. Tukaj imamo tudi novo spletno stran, ki jo lahko pogledate in morda si jo bomo lahko gledali skupaj. Ta spletna stran vključuje vse projekte, ki jih financira Evropska unija. Gre za približno 400 tisoč projektov, 14 milijard evrov, 16 milijard skupnih sredstev. Tukaj imamo tudi projekte nacionalne regionalne politike. Pogledamo si lahko, naprimer, tale projekt, ki poteka v Neaplju. Gre za projekt podzemne železnice. To je projekt, ki se dobro odvija. Ampak kako najdete številne projekte, ki jim ne gre tako dobro? Ugovite lahko, če se sredstvo porabljajo ali pa ne. In tukaj imate res na voljo vse informacije, ki jih obnavljamo vsake tri mesece. To lahko naredi vsak državljan in državljanka. Vse je odprto, transparentno. Vsak analist, študent lahko podatke pogleda, jih uporablja, ugotovi, če des, eh, desničarski župani upravljajo eh, boljše delo kot levičari in podobno. Naredite lahko karkoli lahko. Pogledate lahko pod prste upravi. Upravni učinek je otipljiv. Moji kolegi po celotni državi ugotavljajo, da 14 tisoč ljudi spremlja vse njihove podatke. To pomeni, da se sistem izboljšuje. Hvala. Hvala lepa, minister Barka. Jan Olbricht je prvi, ki je želel besedo. Tisti, ki želite zadati vprašanje, prosim, dignite roko. Hvala lepa, gospod minister. Nekaj pripomp bom razdelil v dva dela. Najprej kar zadeva sistema, potem pa kar zadeva Italijo. Kar se tiče sistema, mislim, da je presenetljivo, ne samo v vašem govoru, nasplošno, so tematske koncentracije. Filozofija potrebe po osredotočanju je jasna, vprašanje pa je, kako bi se najtematsko osredotočali sistem bi naj bil bolj prožen, kar se subsidijarnosti tiče, manj pa, kar se tiče osredotočanja. Upamo, da bo svet to razumel. Poskušamo zavezati upravljalce, da se osredotočajo, damo jim pa več manjerskega prostora. Nekaj ni bilo posem jasno. Mogoče bo sedaj bolj jasno. na kaj se zadnje štiri tematske cilje osredotočajo SF in na kaj se osredotoča e LDF, e LDF na no, vsak enajst. To je odgovor. Torej, šlo za nekakšen nesporozum. Gre za to dvojno eh, namenjene sredstvo. Kar se tiče CSF, ne vem, ali se strinjate, gre za težavo strukture vredbe komisije obesedilo, predlaga tip ukrepov, potem pa imamo tudi tip ukrepov, ki temeljijo na investicijah. Ne moramo imeti tega dvakrat v besedilu. Posledica je, če imamo potem tip ukrepov za investiranje v prednostne naloge, pa potem tu nekaj popolnoma drugega. Kaj? Strategija? Ali pa strategija, da združimo sklade? To je potem morda izhodna strategija, da bi CSF dokument združil različne sklade. Strinja pa se? da je to oddaljeno od prvotnega dokumenta komisije ima prav. Od samega začetka je dejala, da to ni del uredbe, to mora biti v izvedbenih aktih. In to je resnično izvedbeni akt. Gre torej za tip ukrepov, kje je to. Je potem vprašanje, kar se tiče Italije. Voda nisem dobro razumel moram priznati, da nisem dober, kar se številk tiče pri sofinanciranju. Kaj se tiče za razliko pri različnih ravneh eh, nacionalnega sofinanciranja? Imamo pravila. Zakaj obstajajo te razlike? To je zaradi mojega pomankanja znanja. Zakaj ima Italija višji delež eh, nacionalnega sofinanciranja kot druge države? Hvala lepa. Gorakis,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 ogroženo je celotno evro območje. Ta kriza bo gotovo trajala še dve, tri leta. Kar se tiče programa za kohezijski sklad, ne vemo, koliko to načrtovanje upošteva krizo. Zelo veliko sredstev je predvidenih za to, da bi sprejeli ukrepe za tiste, ki so najbolj prizadeti mladi, brezposleni, zato da bi se lahko soočili s težavami. Tako bi lahko zagotovili razvoj na področju industrije, pa tudi v drugih sektorjih in seveda v Grčiji in Italiji. Se mi zdi, da obstajajo težave. Nismo vsega skupaj dobro razumeli. Dali ste, da je skupni strateški okvir tak, da obstajajo nekatere nejasnosti in da ne vemo točno, kaj lahko razumemo pod tem. Če sem prav razumel in če preberem dokumente, potem je skupni strateški okvir pogojen strategijo Evropa 2020. Gre za skupni strateški okvir. To bo pa vodilo tako, da bodo razlike še večje tako da boste Italija in Grčija še bolj zostali za ostalimi. Saj za Grčijo lahko to stotstotno trdim. To tudi igra zelo veliko vlogo. Za zaključek pa bi rad povedal še sledeče. Imam pravzaprav vprašanje, morda bi lahko povedali kaj več o strategiji Evropa 2020, kako bi lahko to izvedli. In kam bomo usmerili skupnostna sredstva, po vašem mnenju. Torej, za, za vsak evro, ki ga porabimo, se 85 centov vrne, naprimer v Nemčijo. V Grčiji je to nekoliko drugače, radi pa vedeli tudi, kako je v Italiji, kakšne razmere. Grazie, lepa. Naslednja, prosim. Torej, hvala lepa. Ministr, hvala lepa, da ste z nami. Gospa Maconi, dve vprašanje. Držala se bom tega okvirja, ki ste ga predstavili vi v dveh delih, kar se tiče izboljšave porabe sredstev. Nekaj točk mi ni popolnoma jasnih. Še prav posebno, kar se tiče naknadnega pogojevanja. govorimo o zahtevah, ki naj usmerjajo investicije. In to bi naj bilo povezano, se bi naj navezovalo na vse države, naj bi bilo standardizirano. V odboru sem podala nekaj predlogov sprememb na to temo, zato da bi skušala zagotoviti prožnost, ko bi upoštevali potem položaj vsake države. Kohezijska politika temelji na tem, da skušamo izravnati razlike med državami. To zamisel pa veliko krat ogrožamo v praksi. Sveda je potrebno upoštevati, da imamo različne začetne položaje nisem točno razbrala z vaše predstavitve, ali se strinjate s tem, da moramo modulirati, zato da bi se izognili temu, da nekateri ne bi sodrovali, da bi bila nekatera področja izključena iz kohezije tudi v naslednjem finančnem okviru. Potem tudi pomisleki glede okvirja. Skupaj z veliko italijanskimi kolegi smo podali predlog spremembe. zaradi katerega smo imeli potem birokratske težave. Nismo potem dosegli kompromisnega predloga s vremem besporočevalci. Tukaj smo se znebili tistega kaznivega dela sankcij. Mislimo, da tisti, ki naredi napako, mora plačati. Tista področja in države, ki ne spoštujejo pravil, morajo plačati. Na tem področju menimo, da morajo biti sankcije vzgojne, pomagati morajo ljudem, da se skupaj prihodnje bolje zastavijo. Torej, podali smo ta predlog spremembe, kjer bi naj odstranili štiri podzastavke 20. 20. točke kljub mojemu posredovanju. Pa smo potem glasovali o napačnem kompromisnem predlogu spremembe. Ne bom šla v podrobnosti, kakorkoli že, še vedno imamo ta okvir uspešnosti, čeprav bi se politično tega želeli znebiti. Rada bi vedela, ali nas lahko podprete, kar se tiče tega, da se vračamo k našim političnim zavezam in da odstranimo to birokratsko napako. Pogojevanje. Govorite o tem, da ne sme biti izjem. Sporočilo, ki ga želite poslati, pa mi ni popolnoma jasno tudi, kar se tiče ostalih pripomb, ki ste jih podali. To se nanaša tudi na vprašanje kolege Olbehta, da bi torej vedela več o tem pogojevanju in kakšna so ravni v Italiji v primerjavi z drugimi. Sedaj pa drugi del vaše predstavitve. Nekaj vprašanj imam tudi v tem delu. opisali ste, kaj se je dogajalo pod prejšnjo vlado, ko so želeli okrepeno sodelovanje in intervencijo. Povedali ste nam več o ozadju tega akcijskega načrta. To pomeni, da sedaj bolj tesno sodelujete z Evropsko komisijo. Prav imate. Potem ste povedali tudi veliko o podatkih in rezultatih, ki ste jih dosegli in ste dali, da ste zadovoljni ker so cilji, ki so bili za dani za maj, bili doseženi. Naj vam povem, kaj sem prebral v tisku. Italijanski časopisi so poročali, da je italijanski minister nezadovoljen zato, ker cilji niso bili doseženi, ne samo na jugu. Gre tudi za nacionalne instrumente. Torej, rada bi vedela, kakšna je razlika imamo vaše pripombe, tudi kar se tiče te zadeve. Potem pa imamo tudi druge pripombe glede oktobrskih ciljev, ki pravijo, da verjetno cilji ne bodo doseženi. Rada bi vedela, kaj se dogaja, predvsem kar se kampanje tiče. Regije kampanja tukaj obstajajo. Nekateri nesporazumi dejala je, namreč predsednica regije, da cilji ne bodo doseženi. In še zadnje vprašanje. Splošno vprašanje. Našteli ste vprašanja, ki so povezana z nacionalnimi načrti. Dejali ste, da je potrebno doseči niz ciljev, digitalna agenda, politika za mlade in tako dalje. Dejali ste, da lahko poprašamo po specifičnih podatkih, zato bi vas sedaj rada vprašala, kaj je tako pozitivnega glede načrta za digitalno agendo in iz časa to se stoji. Isto vprašanje tudi glede mladih in končno to izvajanje akcijskega načrta se mi zdi zelo splošnega značaja. Vseboje vse. Ali ni to proti zamisli, da bi se naj osredotočali na določene ukrepe? Spoštovane kolegice in kolegi, še štiri imamo, ki želijo zastaviti vprašanje, tako da bo vsak bil minuto. Sicer ne bo minister mogel odgovoriti čez 15 minut bomo zaključili sestanek. Torej, prosim vas, da ste kratki, da resnično izkoristite samo minuto za vaše vprašanje. Mislim, da potrebujemo seminar v Italiji, to je sedaj jasno. Danes pa nimamo časa za to. Gospod Uđas, pa tudi še ostali. Prosim, minuta. Grazie, Presidente. Eh... Hvala lepa predsednica. Tukaj je dana gospod Maconi, glede razkoraka med podatki na strani ministra in strani regije, pomeni, da se bom omejil glede tega, kaj bom povedal. Rad bi tudi sam slišal odgovore na to, vendar pa želim reči to imam dopolnilo, pojasnilo in prošljam za pojasnilo, dopolnilo. Tukaj gre za vašo kompetenco. Poznamo razliku med vami in vašimi predhodniki in ostalimi kolegi. Zelo smo veseli, da ste z nami, da ste sedaj na tem mestu. To je dobra stvar. Kritika, tako da ne bo vse preveč rožnato. To je povezano stališčem parlamenta glede nekaterih vprašanj. Naj vas spomnim, parlament sedaj prvič eh, odloča po postopku soodločanja. Dejali ste, da imamo sedaj nekaj vidikov, ki niso v skladu s tem, kar je potrdil ta odbor, tega niste omenili danes. Ampak pa še prav posebno, kar se tiče razdelitve regij v tri kategorije. Vem, da ste se sami izrekli za to, da bi se zdaj bili umestne kategorije, kar bi kaznovalo regije, ki potrebujejo posebno zono Sardinija, Bruco in nekatere druge. E, slišali boste z mojega akcenta, da sem iz pokrajine Bruco. Za me je to pomembno. Sprašujem se torej, zakaj se to počne, to ni v skladu s stališči parlamenta. Mislim, da to škoduje regijam, ki bi bile v tej kategoriji. In potem še zadnja zadeva. Kaj se dogaja zadevo Pompeji? Kaj se je zgodilo po potresu? Evropske institucije zelo zanimajo Pompeji in tu bi več podrobnosti. E... Rona. To Keder. Minuta. Za sledeče vprašanje. V celoti se strinjam in pozdravljam način, kako se vlada loteva vprašanja kohezijske politike in financiranja. težavno okrevanje, kot ste vi to imenovali, je rezultat dela, ki ni bilo upravljeno v zadnjih letih. Zato se strinjam, da bi tudi na evropski ravni morali bolj odločno dejati, da je Italija zmožna doseči določene vidike. Zadnjih nekaj let je bilo anomalija, strinjam se. Ko pa to pravi, mislim, da je ena večjih težav ta, da zagotovimo, da bomo v naslednjem sedemletnem obdobju se izognili napakem, ki smo jih počeli v zadnjih sedmih letih. Kaj bo italijanska vlada storila na tem področju? Mislim, da je to ključnega pomena, ključni, ključna težava je komunikacija eh, z regijami, mesti potrebno jim je povedati, o čem se razpravlja glede naslednjih sedmih let. Ali bo vlada pripravila nekakšen forum, kjer se bodo lokalne, regionalne in nacionalne ravni pogovarjali, kaj se bo počelo v naslednjih sedmih letih. Kakšno je stališče vlade? glede makroekonomskih pogojev. Rad bi vedel tudi, koliko je že namenjenih sredstev na nacionalni ravni za leto 2013. Hvala lepa, gospa predsednica. Čisto na kratko, vem, da imam samo minuto. Rada bi se vam zahvalila, minister vas tudi poprašala kot ministra za teritorijalno kohezijo. Seveda, preglednost s podatki, to je zelo koristno za nas in vem, kako težko je to doseči. Pomembno je, da državljani dobijo te informacije. Če želimo prebroditi nezadovoljstvo med eh, evropskimi državljani, potem je kohezijska politika tista, ki nas bo približala državljanom. Želim torej dejati, kako pomembno je, da bomo imeli znatna sredstva za regije v naslednjem obdobju. Če ne bomo eh, napredovali v regijah, bomo vsi poraženci. To je zelo pomembno posod po vseh državah, tudi v Italiji upam da bomo dosegli veliko napredke na tem področju. Grazie, grazie presidente, grazie, grazie ministro, velocemente. Ehm. Gospod De Angelis, hvala lepa, gospa predsednica. Gospod minister, vprašanje, kar se tiče predhodnega pogojevanja. Rad bi slišal stališče vlade kar se tiče zagotovitve, da to pogojevanje ne bo preveč obremenjevalo. Seveda vem, da je potreba po intervenciji, da zagotovimo neko prožnost, potem pa drugo vprašanje, kohezijska politika, struktura, o kateri govorimo, tveganja da bi naj odzeli sredstva najbolj razvitim regijam. To me skrbi, kajti trenutno smo v časih krize, težave ostajajo, kot se vemo, najbolj razvite regije so tiste, ki morajo spodbuditi ponovno rast in investicije za razvoj in tako dalje. Torej, tukaj me nekoliko skrbi. Tretjič, kultura. Na tem področju smo veliko že naredili, kaj ti menimo, da je kulturna dediščina velika priložnost za vse nas. V Italiji seveda mislim na razvoj, zaposlovanje in tako dalje. Nismo pa veliko storili glede kulture, kaj misli italijanska vlada o tem. To mislim, da je zelo pomembno. Zakaj teh sredstva ne moramo uporabiti tudi za ta pomemben cilj. In še končno vprašanje. Pozdravljam delo, ki je bilo upravljeno v zadnjih mesecih. Gre za težavno obdobje, težavno okrevanje. Kakovost izdatkov je pomembna. Ne gre samo za kvantiteto in za številke. Razumeti moramo, kako se porabljajo ta sredstva in kako zagotavljamo, da bomo dobili visoko kakovostne investicije, ki bodo pomagale spet da, k temu, da se vrnemo na pot razvoja in kako bomo vključili tudi mlade. Pod minister, prosim. In sledil bom enaki schemi. Strinjam se, težava med tipi ukrepov in prednostnimi nalogami glede investicij ustvarjajo težave, ki ste jih izpostavili in resnično sem vesel glede ukrepov, ki jih sprejmate kljub tem vprašanjem, glede osredotočenja. To, kar ste videli, je še bolj prepričljivo kot moj argument in mislim, da bi morali v naslednjih tednih še bolj pritiskati v tej smeri, da bi imeli boljšo kombinacijo obojega, več izbire in več osredotočenja. To je združljivo. ne da bi tvegali, kot smo večkrat dejali, da bi regijam usilili ukrepe, ki niso ustrezne za regije. Zelo težavno vprašanje, kaj mislim s tem, ko pravim, da potrebujemo skupni strateški okvir, ki ne bo samo prazna lupina. ali je italijanski akcijski načrt preveč odprt, vključuje preveč zadev. Ne, osredotočanje, koncentracija ne pomeni, da počnemo veliko zadev v isti smeri, veliko gradnje šol, cest. Osredotočanje pomeni, da imamo strategijo, ki temelji na teritorijalni dimenziji. Lahko imamo sedem različnih ukrepov, gre pa za to, ali imamo strategijo ali ne mislimo, da strategijo imamo, nimam dovolj časa, da bi to razložil. Zelo vesel pa bi bil, resno bom vzel vaš predlog, če obstaja zanimanje med vami, da bi se lahko pogovorili in se namenili več časa za to, da bi se pogovorili o Italiji. Cijski načrt uporabljamo kot prototip za obdobje 2014 do 2020. Če bi vas lahko prepričal, da imamo strategijo, tega zdaj ne morem, nimam dovolj časa, no, da pa najdem primer socialno vključevanje ne pomeni nič samo po sebi, imamo pa jasno zamisel, kaj s tem mislimo. Anreza Juga Italije nima smisla spet predajati sredstev osebam in podjetjem, če ne ustvarjamo državljanstva na jugu Italije. socialna pogodba med državo in jugom je kršena. Ljudje ne dobijo tistega, kar dobijo ljudje v drugih regijah po Evropi in je popolnoma običajno. Torej strategija je, da moramo spet popraviti ta odnos na jugu Italije. To lahko storimo na različne načine, da pa to ni celovit odgovor. Vprašanje je, kako bomo dosegli namen, naprimer, izboljšanja šolskega sistema, ali boste samo gradili šole, ali se boste lotili tudi socialne izključenosti, naprimer. Gre torej za tip investicij, ki morajo imeti določeno strategijo. Skupni strateški okvir je okvir, ki ga Evropa nudi nam v pomoč za to, da ne bi bili omejeni, ne nočejo nas omejiti. Dajo nam primer, kaj pomeni imeti strategijo. Tega zaenkrat ni potem zelo specifično vprašanje. Predpogoji, predhodno pogojevanje. Mislim, da bi po mojem mnenju v nekaterih primerjih morali upoštevati začetno stanje, od drugih pa ne. Imamo nekatere pogoje, ko vidimo, da če kdo ni zadovoljen, na jugu Italije to vidimo, da projektu ne smemo nameniti sredstev. Če določeni pogoji niso izpolnjeni pri odvozu odpadkov, potem ne bomo namenili sredstev. Na drugih področjih se popolnoma strinjam z vami, moramo imeti strategijo in to mora pomeniti različne stvari v različnih regijah. Torej, eh, odgovor je, odvisno je. Okvir glede uspešnosti, to popolnoma podpiram in potem dodatnost. Govoril sem o tveganju, ki mislim, da obstaja, glede na to, kar je dal svet, da bi izuzeli prehodne regije. Mislim, da se to ne bi smelo zgoditi, ne sme biti izjem, če vključujemo prehodne regije in potem sistematske države. Kaj je mnenje Italije? kar se tiče prehodnih regij. Stališče je popolnoma enostavno. Prehodne regije potrebujejo posebno pozornost v vseh državah, seveda tudi v Italiji. Italija meni, da je potrebno večjo finančno pozornost nameniti temu. To lahko storimo sredstvi skupnosti, pa tudi na nacionalni ravni. Boljše je, da Italija doseže dobre rezultate z uporabo nacionalnih sredstev, kar se teh prehodnih regij tiče. Če bomo to potrebili kot kategorijo, bom vesel kot eh, evropski državljan, bom pa vesel kot italijan. Tako bom to oblikoval. Še nekaj vprašanj o Italiji. Obstajajo razlike pri stopni sofinanciranja. To je zato, ker so pravila skupnosti, ker so financiranja taka, da določa samo minimum Italija, pa gre precej eh, dle. Zavedamo se, da moramo sedaj nekoliko znižati to stopno sofinanciranja, kajti vložili smo veliko sredstev. Nismo sedaj znižali sredstev, imamo pa v akcijskem načrtu zelo razumna vprašanja glede strategije. Torej še nekaj minut imam, kar se tiče krize. Prav imate. Italija je upoštevala krizo v svojih izbirah. Naprimer, upoštevali smo dejstvo, da so na jugu Italije, se na jugu Italije zapirajo vrci in da tudi ni več eh, zdravstveno skrbe za starejše. Ugotovili smo, da moramo koreniti strukturo storitev in jo izboljšati. To so temeljne storitve, tudi za zaposlovanje. Prav tako pa je to povezano s tehnologijo, kajti njega starejših eh, zahteva tudi veliko tehnoloških inovacij istočasno pa s predsedniki regije sprejemamo proticiklične ukrepe. Naprimer, tukaj imamo pravilo, da je minimis glede intervencij v MSP-jih, izjeme za vključevanje eh, določenih dodatkov in potem tudi delo dajalce, ki so zapostavljeni v položaju. Torej imamo neko prožnost. Ali sem razočaran ali zadovoljen z rezultati in ali obstaja proti slovem tem, kar sem dejal. Razočaran sem, ker je ta graf zelo, ker ta graf zelo počasi raste, torej to ni dober diagram. Vendar pa se zavedam, da smo se držali ciljev, da smo glavni cilj dosegli. Oktobrski cilj, da bi to dosegli, bi v 17 dnevih morali storiti zelo veliko, trdo delati. Takšen postopen napredek ni znak dobre uprave. Upravno gledano nisem prav posebno zadovoljen, vendar pa je to dosledno z dejstvi, ki smo jih podali, imamo cilje, upam, da jih bomo dosegli, nisem še zadovoljen, vendar pa vidim, da začenjamo dosegati naše cilje. Lani smo izgubili milijon in pol, upam pa, da ne bo nadaljnih izgub, saj ne predvidevam jih. In še zadnja točka, kar se tiče Pompejev. Prvih pet gradbišč bomo postavili do decembra, konca leta, januarja, bomo že lahko pokazali, da potekajo dela, ki se financirajo z evropskimi sredstvi. Zakaj to počnemo? Zato, ker so Pompeji na jugu, kjer je veliko organiziranega kriminala. In zato želimo zagotoviti, da bodo postopki javnih naročil potekali tako, da ne bo niti evro odšel na pačne roke. To je delo tudi Monti. In potem, kaj počne Italija, glede strategije Evropa 2020, konec meseca bo vlada pripravila dokument, ki bo odprl javno razpravo in bo temeljil na akcijskem načrtu kot v vseh državah, bomo imeli odprto javno razpravo o tem dokumentu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister. Hvala lepa v imenu vseh kolegov. Bi vam rada povedala, da kot je dal Jan, že je ministro Hacidakesu, je on član sveta, pa tudi vi ste. Tako da se zdi, da ste za nekatere elemente naših stališč. Torej, prosim vas, da v svetu to tudi izpostavite. V trialogu je precej veliko razlik na nekaterih področjih med nami in svetom, tako da bi morali pri veliko teh vprašanjih najti kompromis, tako bi potem lahko šli v smeri, ki ste predstavili danes. Še enkrat hvala, prisrčna hvala, vse najboljše za prihodne delo in upam, da se boste še vrnili k nam in nam poročili o nadaljem napredku. Thank you.